Thank you very much. I think we should start. Hvala lepa. Mislim, da moramo začeti. Ker smo že skoraj 15 minut pozni, torej sprejete dnevnega reda. Točki 3 in 4 bomo zamenjali. Tako da bo prva točka, o kateri bomo govorili, Evropski akcijski načrt za E upravo za obdobje 2016 do 2020. Se strinjate? Prav. Sporočila predsednice, želela sem vas opozoriti in to bom storila še pred glasovanjem. V četrtek zjutraj, ko imamo glasovanje o homologaciji, če bo to glasovanje krajše, bom potem točke z četrtka popovdne dala na dnevni red že potem četrtek do povdne. Tako da bom skušala, kolikor se le da narediti že do povdne. Torej, če bo krajše glasovanje, vedite, da bi lahko točke z popodneva premaknili na dopolne. Odvisno tega, kako dolgo bo trajalo glasovanje. Bom pa to povedala še enkrat, ko bodo prišli še ostali poslanci, ker vem pač, da vsi tudi ne morete ostati do četrtka popodne, tako da bomo skušali te točke obdelati že četrtek do povdne. V redu? Prav. Naš sestanek se prenaša po spletu, dobrodošli poslušalci. Potem imamo tudi aplikacijo e-sestanek in meeting. To je na voljo vsem poslancem, asistentom, političnim skupinam. In potem imamo tudi dva nova člana. So, um, Antanas Goga is back. Torej, Antanas Goga se vrača v odbor in nadomešča Teodorosa Zagorakisa, pa tudi Diane James se je pridružila našemu odboru. Hvala lepa. Torej, prva točka na dnevnem redu je poročilo o Evropskem akcijskem načrtu za EU pravo. Poročalka je Sabine Verhejen, gre torej za osnutek mnenja in besedo dobi kar poročevalka. Prosim. Kolegi. Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi. Najprej bi želela pozdraviti nov načrt Evropske komisije, kar se tiče EU prave 2016-2020. To se že izvaja, ker smo že leta 2017. Pozdravljam ga torej. In sem mnenja, da imamo pravka z dinamično prožno strukturo, to je dobra podlaga za to, da bi javno upravo še naprej digitalizirali in bi potem izboljšali to tudi v prihodnosti. Naš cilj mora biti odprta, vključujoča, pregledna in čezmejna javna uprava, ki bo prijazna uporabnikom in ki bo v digitalni obliki naredila znaten napredek, kar se tiče trenutnega stanja. Dolgoročno morda ne bi zmanjšali veliko stroškov, vendar pa upravni prebem bi bilo pa veliko manj. Prehod na digitalno upravo, tako na evropski, nacionalni, regionalni, pa tudi lokalni ravni je potrebno uvesti in to z določeno doslednostjo. Veliko organov na tem področju mora praviti še veliko delo. Zato se mi zdi bolj realistično, če bi pomislili na ceno leto 2022, ne pa 2020, da bi torej malo pritisnjeni v smeri tega leta. Imamo pa velike razlike, zelo velike razlike med posameznimi državami v EU, kar se tiče napredka pri digitalizaciji javnih storitev in struktur na tem področju. Temelj za digitalizacijo in to moramo v tem poročilu tudi še zapisati, pa je široka pasovna so tudi na podeželju, kajti samo tako z ustreznim dostopom do interneta lahko resnično tudi dosežemo cilje. Nič nam ne bo pomagalo, če imamo digitalne vsebine, pa potem nimamo infrastrukture in ne dosegajo ljudi. Nadaljni mejniki so medoperabilnost, pa tudi vidik odprti podatki. Omogočiti se mora tako znotraj, kot tudi znotraj med sabo, izmenjevanje podatkov med vsemi ravnmi. Pozavi s tem, pozdravljam temeljna načela komisije v akcijskem načrtu za misel eh, enega enotnega evropskega umestnika, kjer bi imeli eno samo točko in bi lahko potem to posredovali za storitve na nadaljne ravni. Če želimo olajšati življenje za potrošnike, državljane, pa tudi podjetja, in tudi čezmejne dejavnosti, potem moramo to storiti. Kajti potem bodo podali svoje podatke le enkrat na tem enem mestu za vse administrativne korake, ne pa ne je potrebno vedno znova podvojevati registracije in podajanje podatkov. Kar se tiče vas o podatku, tudi tukaj moramo biti previdni, ne smemo pozabiti na to, da bi digitalizacija delovala in bila sprejeta, moramo zagotoviti, da bodo občutljivi podatki zavarovani državljani in podjetja morajo imeti zaupanje v podajanje svojih podatkov in zato potrebujemo jasen opis zahtev na tem področju. Koncept podatkovnega lastništva se mi zdi zanimiv, kajti vsak bi moral imeti dostop do svojih podatkov in bi lahko sledil temu, kateri organ ima dostop do njih. Tako lahko povečamo preglednost in ustvarimo več zaupanja in to središče posredovanje podatkov bi lahko omogočalo, da bi uporabnik sam lahko omogočil uporabo podatkov za določen organ in bi povedal, ta in ta organ lahko dostopa do teh in teh podatkov. Nadaljni elementi, digitalna kompetenca uradnikov, državljanov in podjetij, to je potrebno znatno izboljšati, posod popravi. Imamo uradnike, ki znajo uporabljati nova urodja, in mislim, da bo tukaj potrebno storiti še več, da jih bomo ustrezno sposobili tudi na lokalni, regionalni, nacionalni ravni. Potem pa še ena točka, standardizacija te digitalizacije in potem še prav posebno pristop online in offline. Do sedaj imamo tako stanje, da ne vsi državljani podjetja se spoznajo na digitalizacijo in tudi potem ne morejo uporabljati ustrezno urodi. Tako da moramo torej organom, vsaj za določen čas, omogočiti dvoj pristop, da bodo torej vsebine, ki so na spletu, da jih bo možno urediti tudi tako, da državna ne bo na spletu. In seveda tista generacija, ki morda ni zrasla z internetom, ko se bo ta generacija zmanjšala, ko je ne bo več, ko bodo že vsi uh, imeli dostop do internetnih storitev in veščin, potem bomo gotovo tukaj lahko veliko privarčevali. Pomembno je tudi, da imamo ustrezno čezmejno infrastrukturo za e-upravo, tako da ta dostop ne bo samo nacionalen, temveč tudi čezmejen, kajti še prav posebno za mejne regije to lahko pomeni znatne izboljšave, če bodo informacije dostopne tudi prek meja. Pri tem pa je pomembno, kar se tiče čezmejnega sodelovanja in sebin, da spoštujemo tudi jezikovne ovire. Da seveda potem nimamo storitev samo v svojih narodnih jezikih, temveč nacionalnih jezikih, temveč da bi razmišljali tudi o tem, da bi imeli še druge jezikovne različice. Komisija in institucije morajo biti vzor, čeprav v akcijskem načrtu niso izredno omenjene, mislim, da bi jih bilo potrebno omeniti, da bi z dobrim primerom kot EU bili vzor. Tudi tukaj ni vse optimalno, še prav posebno, ko gre za to, da na ustrezen način, v ustrezni obliki vseh jezikih dobimo pojasnila in zagotovimo obrazce. Mislim, da bi komisija morala svojo vlogo biti vzor, vzeti bolj resno potem pa tudi izmenjava praks med državami članicami in organi, to je potrebno spodbujati. Najboljše prakse je potrebno izmenjevati se, učiti drug od drugega, da ni potrebno na novo izumljati tople vode. To mislim, da je tudi pomembno. In že sprejeti ukrepi, kot je e-podpis in ostalo, se mora ustrezno izvajati v državah članicah, kajti to so prvi koraki, temu, da bomo lahko programe ustrezno ponudili in naredili napredek v okviru e-uprave. Naj upozorim še enkrat na to, da v poročilu ne moremo vsega opisati na široko, ker pač smo omejeni prostorsko. Sama bom še podala predloge sprememb, ki bodo pojasnile dopolnilne strukture pomembno je varstvo osebnih podatkov in splošno varstvo podatkov, kar se tiče infrastrukture in tudi kar se tiče varnosti ustreznih omrežij, še prav posebno na občutljivem javnem področju. Tukaj moramo razviti ustrezne ukrepe in metode za ustrezno varovanje, tako da bo zaupanje v e-upravo še večje. Hvala lepa. Seveda pa želim slišati vas, kolegice in kolege z odbora in poročevalce v senci, kajti pomembno je, da napredujemo. Dober primer je naprimer Estonija, ki je veliko že postorila na tem področju. Morda bi tudi v drugih državah morali biti sa na ta nivo ali pa še dlje. Hvala lepa. Hvala lepa. Na seznamu imam Borzan, Kalas, še kdo. So I'm going to ask to put the clock on. Tako. Omejili vas bomo. Ura bo začela teči. Po 4-5 minutah vas bom stavili. Biljana Borzan, prosim. Hvala lepa, ne bom tako dolga. Naj se zahvalim poročevalki za odlično poročilo. Zelo obsežno je in ključuje veliko vprašanj, ki se mi zdijo pomembna. Vodna izjava je zelo kratka, ampak to je zaradi omejitve poročila. Pomembno je omeniti prejšnji akcijski načrt, ta je tudi prispeval precejšnjemu napredku. Če smo digitalni, ima veliko prednosti, zajemno priznavanje kvalifikacij, boljša mobilnost delavcev in boljše socialne pravice delavcev. Močan pozitiven učinek na politično udeležbo državljanov lahko dosežemo z načrti glede e-demokracije. Vendar pa vedno moramo imeti v mislih, da morajo vsi programi biti vključujoči za vse državljane in se moramo izogibati možni, možnemu digitalnemu razkoraku. To pomaga tudi najbolj ranljivim državljanom, invalidnim osebam, ljudem, ki, pomaga, ki živijo v regijah s pomankanjem infrastrukture, da bodo lahko ustrezno uporabljali svoje pravice. Lani smo izglasovali poročilo v odboru Envi o prednosti digitalne agende za zdravstvene storitve. In mislim, da so elementi tega poročila nekaj, kar bi morali najti tudi tukaj. Omeniti moramo tudi storitve v oblaku in dostopnost tečajev za državljane. Potem pa je nekaj odstavkov v poročilu, ki se mi zdijo potrebujejo nadaljna pojasnila. Mislim, da ne bo prav velikih težav, da to storimo. Načrt za e-upravo mora biti v smerem prihodnost vključujoč in pošten. Če sodim po tem poročilu, potem mislim, da gremo v odlični smeri. Veselim se dobrega sodelovanja. Hvala. Dve minuti, gospod predsednica. Thank you very much. Thank you, Bertiana. Richard Sulik. Naslednji, prosim. Ďakujem veľmi pekne. No, tiež vítam prácu. Spod Sulik. Podajkine. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki, zelo cenim njeno delo, sedaj pa kar k stvari. Najpomembnejše prednosti so temeljni cilji, ki so v poročilu o e-upravi, to pomeni, da moramo uvesti nove digitalne standarde, e, privzeta digitalnost, tako rekoč. Potem nadalje, ta točka vse na enem mestu, to je še en pomemben vidik, ki bo državljanom omogočil boljši dostop do javnih storitev. Potem pa naj omenim še medoperabilnost sistemov za e-upravo. To je potrebno podpreti tako, da bodo storitve določene države članice na voljo vsem državljanom Evropske unije. In ker je angliščina najbolj razširjen jezik v Evropski uniji, sem mnenja, da bi bilo zaželeno in dobro, če bi glavne storitve e-uprave bile vedno ponujene tudi v angliščini, torej v nacionalnem jeziku, potem pa še v angliški različici. Nadalje, vrednost e-storitev se težko ovrednoti z določenimi cenami, zato se tukaj odpira predvsej prostor za korupcijo, še prav posebno na vzhodu in v srednji Evropi. Zato bi rad predlagal sledeče. Agencija OLAF bi morala imeti več pristojnosti na tem področju. Tako da to ne bo še naprej brezobi tiger. Po mojem je to področje, kjer je smiselno ukrepati na ravni EU. Na tem področju je pomembno, da Evropska unija razvija določene standarde, naprimer prizveta digitalnost. Naj pa podam še opozorilo. Prosim, ne skušajmo si vsega tolmačiti na najboljši možni način. Če želimo, da bi sobine bile na voljo vsem, tudi v, na podeželju, v, v vseh, to ne bo vedno možno. Potem bo pač trajalo predolgo to, da bi doseglo vse še najbolj odmaknjeno vas. V večjih mestih je pač tehnika veliko bolj napredna. Zato vas upozarjam, da ne smemo pričakovati, da bo vse povsod na voljo v istem času. Hvala. Kalas. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem poročevalki za upravljeno delo pri tem poročilu naj izpostavim načela, ki so podarjena že v poročilu in so za e-upravo zelo pomembna. Um, tako imenovane storitve konc, od konca do konca. To je zelo pomembno, tako da lahko ljudje seveda uporabljajo aplikacije. Dobro, če imamo aplikacije, pa potem tega ne moramo uporabljati do konca, moraš vseeno biti fizično na urad, potem to nima smisla. Potem moramo imeti omogočevalne tehnologije, potrebno je imeti torej, upraviti tudi načelo, ko se podajo podatki samo enkrat, ne pa večkrat. Prav tako pa je pomembno izpostaviti varstvo podatkov, kot je poročevalka že dejala. To je začetna točka, to ne sme biti uvira za e-upravo. Pogosto države članice razmišljajo o digitalizaciji kot o sredstvu za učinkovitost. V bistvu pa je to veliko več kot samo to. Ta zasebnost, prizeta zasebnost je zelo pomembna. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo podatkovne baze decentralizirane, hkrati pa tudi povezane med sabo da bomo imeli komunikacijo različnih podatkovnih baz. Ne bomo pa imeli ene velike podatkovne baze, ki bi lahko potem predstavljale veliko tveganje za kibernetske napade. Potrebno pa je seveda poskrbeti za zaščito, ustrezno enkripcijo, tako da bodo državljani imeli nadzor nad svojimi podatki in bodo zmožni preveriti, kdo dostopa do njihovih podatkov in tudi kdaj. To je v državi, tako da prihajam zelo zelo koristno, ko lahko vidim, kdaj in kje dostopajo do mojih podatkov. Potem pa še nekaj točk. Kar se tiče načela samo enkrat, bi komisija morala iti veliko dlje, morala bi biti veliko bolj ambiciozna pri tem akcijskem načrtu za je upravo. To bi nam reč omogočilo uporabo tudi rezultatov pilotnih projektov za podjetja in potem nadalje. Komisija mislim, da ne sme čakati do leta 2019, preden si ogleda načelo samo enkrat za državljane. To je predaleč. Biti moramo pragmatični in ugotoviti, kje bi lahko razvili pilotne projekte, naprimer za večjo mobilnost delavcev, za naprimer digitalne recepte tudi. Ljudje pač potujejo in želijo uporabiti storitve posod. Pomembno je pokazati, da EU lahko ukrepa in olajša življenje, vsakodnevno življenje državljanov. Kar se tiče odprtih podatkov, mislim, da bi vladni podatki morali biti odprti povsod in zato se zazemamo tudi poročilo. Mislim pa, da bi morali to imeti tudi na portalih za odprte podatke, ko bi to lahko potem uporabljali državljani. Naprimer, zakaj? V Estoniji zasebni sektor skupaj z javnim razvija e-identiteto. Banke imajo težave pri identifikaciji ljudi. Torej so to stvarili skupaj z javnim sektorjem. To lahko pomaga torej tudi v tem oziru. In potem še zadnja točka, kar se tiče vsega, zasebnega sektorja kot partnerja. To je zelo pomembno. Pomembno je, ko govorimo tudi o javnih naročilih. Imamo kriterije glede javnih naročil, ki pa se redko uporabljajo. Mislim pa, da bi jih morali uporabljati, ko organi razpisujejo javna naročila. Pogosto je že toliko podrobnosti v teh javnih naročilih, da se lahko prijavi zgolj peščice. Potem je bilo še nekaj drugih točk, vendar pa te so najpomembnejše, o katerih sem želela govoriti. Hvala. Hvala lepa, gospod Švab. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa poročevalki, gospe Farhajen, za to zelo dobro poročilo, dober začetek. Mislim, da so glavne težave, kar se tiče akcijske načrte za upravo na evropski ravni, zajeti v tem predvsem tudi dejstvo, da bi posod potrebovali visoko hitrostni internet in ne bi skušali iskati kakšnih srednjih potem. Potem varstvo podatkov z uredbo o splošnem varovanju podatkov je to že urejeno. In gospa Frhajn je že opozorila, dobro bi bilo, če bi meni še točko o kibernetski varnosti. Mislim, da še vedno podcenjujemo to, kar se dogaja javni upravi in kar se dogaja v interakciji z zasebnim sektorjem, da torej bi se lahko zgodilo, da bi evropski državljani bili predmet večjega kibernetskega napada. Zato mislim, da je potrebno tu še nekaj postoriti in morda po teh odprtih podatkih to tudi ustrezno urediti. Tudi sam bom podal predlog spremembe v tej smeri. Hvala. Eklatanti. Najlepša hvala. Strinjam se z stališčem našega poročevalca v senci, ki je podal pozitivno mnenje o poročilu kolega. Mislim, da je to ena izmed ključnih tem za prihodnost javne uprave. Menimo, da bodo nekega dne vse storitve eh, javne uprave eh, na voljo na spletu. Eh, tukaj zaenkrat obstaja še velik razkorak in to je eden izmed Ena izmed področji, v katero moramo uh, veliko ulagati. Potek tega je potrebno zagotoviti dostop uh, eh, štiri pasovne povezave, ne le v velikih mestih, ampak tudi v vseh, še prav posebej na oddaljenih območjih. Tam je potrebno zagotoviti boljše storitve za državljane. Pri tem mislim na pomen štiri Široko poslovnih povezav uh, v, uh, na podeželskih območjih. Tukaj govorim tudi o zdravstvu na spletu. To je področje, v katerega bi morali vlagati. Zato sem izjemno zadovoljen z tem poročilom in mislim, da bomo tudi mi skupaj z našo poročevalko v Senci predstavili nekaj predlogov sprememb. Ampak sporočilo ki ga potrebujemo, eh, je, eh, da je potrebno v to področje vlagati, zagotoviti je potrebno varnost in pa zasebnost tako, da bodo državljani eh, lahko tudi zaupali sistemu na spletu. Poleg tega pa moramo zapolniti velik razkorak, ki zaenkrat še obstaja. In eh, pri tem uh, ne smemo pozabiti tudi na potencijal za velik prihranek. Lahko zagotovimo učinkovitejše in hitrejše storitve za naše državljane, ki bodo državljanom tudi bliže. Carlos Calejo. Dobrigado, senhor presidente. Também eu queria agradecer. Coelho. Hvala lepa za Bine, za odličen osnutek poročila ki nam ga je predložila, naj spostavim troje. Prvič, kar se tiče široko pasovnosti in tega, da mora to biti na voljo tudi na podeželju, to moramo resnično izpostaviti, da je pomembno. Potrebno je imeti ustrezen dostop do podatkov, to je pomembno posej EU. Za Bine je to dobro. Pripravila druga točka, vse na enem mestu, za administracijo, ni dovolj, če imamo digitalne portale pri različnih storitvah. Pomembno je, da vlajšamo življenje državljanov. In to pomeni, da mi ni potrebno trkati na različna vrata. Imamo torej kraj, vse na enem mestu, kjer dobimo odgovor na vsa vprašanja. Imamo dobre primere na portugalskem, tudi v drugih državah. Moramo zagotoviti tudi izmenjavo najboljših praks. In tretjič. Spomnil sem se in to je spostavila tudi Zabine, da je potrebno govoriti tudi o digitalni pismenosti, izboljšati digitalno pismenost. In to za čisto poprečne državljane. Starejši ljudje digitalne proizvode težje uporabljajo in manj uporabljajo. Zato jim moramo pomagati. Vsi tisti, ki imajo slab dostop do digitalnih storitev, bodo imeli večje težave pri izkoristeku teh digitalnih storitev. Torej, potrebno je dati zagon tem storitvam, prav tako pa moramo zagotoviti, da digitalizacija ne bo izgovor za države članice, da bi izključevale državljane od temeljnih storitev morajo ponuditi te digitalne storitve, po drugi strani pa morajo zagotoviti tudi še bolj tradicionalne dostope, še prav posebno na tistih področjih, kjer morda interneta ni, kjer ni taka pokritost. Ne smejo pa zaradi vačevanja zmanjševati storitev za državljane. Hvala lepa. Pod Šoltes. Hvala za besedo. Torej, eh, prvo zahvala poročevalki eh, za pripravo osnutka poročila, eh, za katerega mislim, da je dobro napisano, strukturirano in eh, zajema veliko pomembnih elementov, ki jih je potrebno obravnavati na področju uprave glede na to, da so kolegi do sedaj opozorili na eh, mnoga poglavja. Bi sam samo dodal še eh, nekaj zadev. In sicer mislim, da eh, se mora eh, komisija usporedno s tem se tudi oceniti učinke tovrstnega akcijskega načrta, se pravi posledice te digitalizacije tako v pozitivnem kot negativnem smislu in jasno je, da vsaka digitalizacija in pa eh, avtomatizacija seveda ima poseg tudi na področju trga dela in mislim, da to ni zanemarljivo eh, kot izziv v nedaljnih letih, da se pravočasno začne tudi z prestrukturiranjem zaposlenih tudi v javnem sektorju, ki bi z absolutno digitalizacijo seveda izgubili svoja mesta in eh, se jih prestrukturira na ustrezen eh, način. Potem bi omenil tudi področje stroškov. Žal se tudi dogaja, da digitalizacija seveda se potem glede stroškov dosikrat prevali na potrošnike, ki morajo potem eh, seveda za dostopnost tudi eh, veliko plačati. Mislim, da to ne sme eh, biti eden od ciljev, da bi bila digitalizacija polje zaslužkov in dobičkov. Kar se tiče področja javnih naročil, mislim, da bi velik prispevek Eh, k znižanju stroškov in boljši kvaliteti dosegli za samo standardizacijo. Eh, je pa eh, cez postopkov in pa storitev, ki bi bile predmet teh naročil in seveda so se elektronska naročila pokazala že v praksi kot pozitivna zlasti zaradi večje transparentnosti in zmanjšanja tvegan za korupcijo. Je pa res, da so tudi mnogi razpisi, ki so vezani na digitalizacijo in informacijsko družbo, eh, tudi podvrženi tveganju za eh, korupcijo, tako da v tem delu je potreben ustrezen eh, nadzor. Predvsem pa se mi zdi, da mora biti ta e-uprava prilagojena ljudem, se pravi uporabna, brez pretiranih Eh, zapletenih postopkov, ki zlasti na področju digitalnih eh, overovitev in podpisov včasih eh, delujejo zelo, zelo zapleteno, tudi na področju naprimer e-zdravja, ki bi bilo potrebno tudi na tem čezmejnem področju narediti veliko, tudi na področju davčne politike je še ogromno prostora na tem delu, predvsem pa mislim, da bi se na ta način po eni strani lahko zagotovila večja transparentnost delovanja javnega sektorja, po drugi strani v povezavi tudi z zasebnim sektorjem, po drugi strani pa seveda ne smemo pozabiti tudi na to kibernetsko varnost, ki se jo včasih še premalo eh, zavedamo in na tem delu je potreben potem še eh, dodaten, eh, dodatna pozornost. Skratka, strinjam se z pristopom eh, poročevalke, bomo pa v skupinih zelenih uložili še nekaj madmajev, za katere menimo, da bo eh, poročilo samo še dodatno eh, izboljšalo. Hvala. Zdaj um, pa še nekaj pripomp z moje strani. Hvala lepa za to odlično poročilo zelo veliko elementov, s katerimi se strinjam, nekatera področja, kjer bom pa morda dodala še kakšno podrobnost. Kar se tiče potrebe po nadaljni širokopasovni širitvi, da tu bom dodala nekaj malenkosti, tudi bom povedala, da se obstajajo različni načini za dosego tega. Potem online, offline pristop. Mislim, da bomo morda v prihodnosti našli še nove rešitve. Seveda, dostopnost da, vendar pa mislim, da bomo imeli tudi še kakšno drugo rešitev, ne samo on in offline. Torej, več prožnosti tukaj, potem zaščita podatkov GDPR. Naj izpostavim in ponovim, kako pomembno je, da imamo pravila, ki jih uporabljamo v uredbi za varnost podatkov in ne smemo sedaj imeti protislovne zakonodaje, kajti potem bi nastala še večja zmeda. Najboljše prakse, kar se tiče lastništva podatkov, naprimer kot je estonski sistem, ki ga je vredno omeniti. Hvala lepa za to, da ste omenili EIDAS. Zdi se mi, da je to morda ponekod preveč izvajano, da je preveč varnostnih ovir, preden se plače za določen proizvod in lahko potem to ovira e-trgovino. Torej, bodimo pozorni. Všeč pa mi je to, kar je dejala Kaja Karas glede javnih naročil, moram pa to še bolj, bolje razumeti. Bojim se, da ne bomo preveč na novo zapisali pravil glede javne uprave, pa glede javnih naročil, pa ne razumemo točno, zakaj gre. Moramo se bolj poglobiti v to. In potem predlog spremembe Andreja, kar se tiče varnosti, še prav posebno, če bo predlog spremembe v smeri temu, da bodo operateri pomagali potrošnikom, da se bodo bolje zavedali, kakšne ukrepe lahko spremajo sami, da bi sami izboljšali svojo varnost. Mislim, da je to zelo dobro. Veliko potrošnikov bi lahko tudi samo poskrbeli za eh, večjo varnost. Zdaj e, pa še Sabine. Hvala lepa za veliko spobud, zelo me veseli, da konec koncev nasplošno vsi gremo in razmišljamo v isti smeri, kar se tiče te točke. Veseli me, da je nekaj točk bilo ciljno omenjenih. Žal sem jih zaradi pomankanja časa zmogla zgolj omeniti, ne pa ustrezno razdelati. Veselim se dobrega sodelovanja. Mislim, da bo to zelo plodno sodelovanje, kar se tiče tema, teme varnosti, varnosti podatkov. Sem torej v zadnji točki že zapisala, da moramo te varnostne vidike poštevati že od samega začetka, že pri samem konceptu in moramo poštevati tudi medoperabilnost, tudi kar se tiče čezmejne petoperabilnosti, pa tudi med različnimi organi, tudi na nacionalni ravni. Vedno imam zelo negativen primer pred očmi, naprimer, kar se tiče migracij, ki smo jih imeli v Nemčiji, so podatkovne baze v mestih za registracijo migrantov bile nekompatibilne s tistimi na državni ravni in potem tudi nekompatibilne z zvezdnimi ravni. Te, to se v bistvu ne sme več dogajati. Ta medoperabilnost mora biti zagotovljena pri vseh programih, pri zbiranju podatkov, kajti če medoperabilnosti ni, pa to ne samo čezmejno, temveč tudi med organi znotraj držav članic, soglasjem državljank in državljanov, potem moramo to bolj odločno urediti. Veselim se sodelovanja, veselim se prilogov sprememb, ki jih boste podali. Tudi sama jih bom še nekaj podala in mislim, da bomo na koncu pripravili dobro poročilo. Hvala lepa, veselim se dobrega sodelovanja. Komisija morda še dve minuti. Okay. Ne, hvala lepa. Torej, rok za predloge sprememb je 28. februar. Hvala lepa za vaše pripombe. Tako. Sedaj pa gremo naprej. Evropski kodeks na področju elektronskih komunikacij prenovitev. Pripravka mnenja Edita Haranzova. Preden začnemo, pa naj podam nekaj tehničnih zadev. To je zelo pomemben sveženj predlogov za spremembo Evropska zakonodaja, kar se tiče elektronskih komunikacij, IMCO, bo odigral ključno vlogo. Imamo izključno pristojnost glede veliko ključnih zadev. Naj se zahvalim Birgit, sekretarjata in Panosu za upravljeno delo, ko sta opredeljevala in razločevala pristojnosti med odboroma IMCO in ITRE, še prav posebno, kar se tiče vprašanj ki zadeva potrošnike in kar se tiče precedensov, kako so odbori delovali v preteklosti. To je zelo celovit pregled in naše delo bo pomembno in zapleteno. Ključno bo urediti ustrezno tudi podrobnosti. Žal, kot smo opozorili, pa obstaja določene pomankljivosti, kar se tiče kakovosti dokumenta strani komisije, naprimer, različne jezikovne verzije kažejo razlike pri vodnih izjavah, še prav posebno, včasih so celo vsebinske napake v besedilu komisije. Zelo dolgo besedilo je tako, da to razumem, vendar pa potrebno bo skušati to odpraviti, zato da bomo zagotovili, da bodo Dita in njena ekipa lahko delovali kar se da učinkovito. Ali komisija posluša? Torej, pozivam komisijo, da stori vse, kar je v njeni moči, da pomaga so zakonodajalcema, koliko se le da, da bi našli kar se da hitro ustrezno rešitev. Ker obstajajo razlike v prevodu, prosim zagotovite, da jih bomo popravili kar se da hitro časih je komisija hitro prišla k poročavki in eh, je hitro počistila te napake. Sodelovali bomo s kolegi iz odbora ITRE, da bi našli kar najboljše administrativne in tehnične rešitve za hitro obdelavo tega dosjeja. Tako. Izključno pristojnost imamo še preposebno, kar se tiče univerzalnih storitev, končnih uporabnikov in potem med nekaj deljenih pristojnosti, še prav posebno, kjer govorimo o komunikacijah, ki ni ne temeljijo na številkah. Glasovanje v odbor bo 21. in 22. junija. To je pristojni odbor. Pristojna poročevalka je Draka Strvera, naša poročevalka pa je Dita Haranzova in dobi kar besedo. Prosim. Uh, Hvala lepa, predsedojoči. predsedojoča. Torej, kot ste uh, pravilno ugotovili, je to zelo kompleksen uh, svežen in danes ne bom mogla govoriti o vseh vprašanjih, ampak se bom osredotočila na tista vprašanja, ki so relevantna za ta odbor. Kot ste že izpostavili in zahvaljujem se vam za dobro delo, Eh, tega odbora, torej odbora IMKO, ki ima ekskluzivno pristojnost eh, glede kar nekaj vprašanj in zato je treba to obravnavati bolj kot samo preprosto mnenje. Torej to velja tudi za moje poročevalce v senci. Veliko sestankov eh, je bilo potrebnih za ta svežen, kar kaže tudi na pomembnost tega svežna za odbor. Še vedno imamo kar nekaj prekrivanj, eh, med drugimi deli direktivi, nekatere prekrivanja so naša, druga eh, odbora Intre. Eh, in eh, naš osnutek eh, mnenja bo verjetno moral podati tudi nekaj upogleda v druge dele direktive, s tem, da je treba pač ugotoviti, da bomo vse predloge spremem obravnavali v luči te pristojnosti. Torej, glede Eh, univerzalnih eh, storitev. Tu eh, podpiramo predloge komisije. Internet je ključnega pomena za naše družbe in je zato tudi pač neke vrste nujna storitev. Distribucija je prav tako pomembna, kot je pomembna distribucija elektrike ali plina. Internet mora biti dostopen za vse, vključno z eh, osebami, eh, ki so invalidne, zato da eh, imajo lahko dostop do družbe. Internet je že na voljo velike večini evropejcev in sedaj je treba prenesti težo torej iz koncepta razpoložljivosti do koncepta eh, dostopnosti, torej po členu 81, eh, moramo eh, zagotoviti, da lahko ljudje imajo dostop do interneta. Sedaj se je treba osredočiti na najbolj stroškovno učinkovit način ponujanja te storitev in pri tem moramo vedeti, da so včasih mobilne eh, internetne storitve cenejše kot eh, fiksne internetne storitve. Na to drugo ključno vprašanje je, kdo bo plačal za te stroške univerzalne storitve. Trenutni eh, zakon določa, da mora biti to operater, torej ponudnik internetnih storitev, medtem ko komisija meni, da mora biti to država članica in to bo verjetno en izmed glavnih bojev, ki jih bomo morali izboriti v svetu. Torej, moj predlog komisiji je, da mora ta strošek nositi država članica. Univerzalne storitve eh, so temeljne eh, storitve in internet je sedaj eh, ključnega pomena za naše družbe, tako kot to velja za ostale dele infrastrukture, kot so ceste in tako dalje. Torej, internet je to vrstna infrastruktura in zato morajo stroške pokrivati tudi vsi deli družbe. Po drugi strani pa je treba zagotoviti, da to breme ne bo preveliko za države članice in zato je eh, treba tudi upoštevati eh, zahteve priloge 5, eh, torej kaj internetne storitve v praksi pomeni. Torej, te univerzalne storitve ne pomenijo 100 gigabajtov na sekundo. Istočasno pa seveda internet tudi ne sme biti prepočasen. Torej ta hip eh, proučujemo možnosti, da bi eh, upoštevali tudi pravice potrošnikov eh, in mi smo si tu zlasti prizadevali za doslednost tudi z drugimi svežnji treba je zagotoviti eh, enaka pravila za vse digitalne storitve in verjetno bo to najpreprostejše tudi za eh, potrošnike, ki bodo tako poznali svoje pravice in eh, tudi podjetja, ki bodo vedela, kakšne storitve pričakovati. Torej, Pri tem smo imeli eh, zelo, vel, zelo majhno eh, število izjem. Eh, sama si bom prizadevala tudi za to, da ne bo prišlo do omejevanja nacionalnih pravic potrošnikov. Torej, pogosto je lažje harmonizirati takšna pravila, zato da se izognemo temu, da bi bili ljudje preveč upleščeni v svoje nacionalne trge. Torej, eh, predlog TSM je eh, del teh eh, predlogov že vključil, vključeval, ampak ni bil sprejet in zato bom tudi sama nekaj teh predlogov vključila in upam, da bomo tokrat uživali večjo podporo. Glede prenosljivosti, tu si bom prizadevala za to, da se nekatere stvari pojasnijo, se pravi, da naprimer potrošniki imajo možnost, da hitro spremenijo operaterja, torej z enega ADSL operaterja na drugega ADSL operaterja in pa tudi, da lahko eh, eh, preidejo iz ADSL operaterja na kabelskega operaterja. Na to eh, glede bundlinga, torej, torej tu moramo vedeti, kako bodo podjetja in potrošniki to uporabljali v praksi, v praksi glede one-on-one. -on -one. Eh, tu um, bomo potrebovali več pojasnil eh, glede tega, kaj je, kaj, kakšna so dejanska tveganja, ki jih lahko ocenimo. Torej, zlasti je ključno, da se lahko uh, ustrezno odzovemo na urgentne postopke, kaj ti postopek po členu 59 je prepočasen. Torej, namen tu je, da uh, se eh, preide iz eh, sistema, ki temelji na številkah, na eh, neodvisen sistem in to je treba storiti ne z izvedbenim aktom, temveč z običajnim zakonodajnim postopkom. Na to v zvezi z invalidnostjo, torej tu eh, bom poskušala razširiti področje uporabe na ta način, da bo vsa oprema in vse storitve, da bodo dostopne tudi za invalidne osebe. Torej, to je skladno tudi z zakonodajo na področju dostopnosti. Torej, če eh, ta jamstva obstajajo v evropski zakonodaji, potem mislim, da jih moramo tudi tu vključiti. In ne nazadnje, gospa predsedujoča, še nekaj besed o TTS-u. Torej, čeprav razumemo, da je cilj eh, eh, komisije, da eh, je to predlog, ki je usmerjen v prihodnost, torej to vrstne storitve, mislim, da niso prilagojene in da zaenkrat tudi ni smiselno, da se to na ta način predloži v tem hipu. Torej, Res je, da uh, sporočilo im, sledi istemu cilju kot uh, eh, naprimer SMS uh, eh, in da uh, morda to lahko spremeni uh, način delovanja, ampak argument glede obsega podatkov, ki so prenošeni, en, onaka, ostaja enako relevanten. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala lepa za. Eh, ta predlek ELS. Eh, e Gospod Van Nisteroj, hvala lepa eh, za te uvodne pripombe. Sam se bom odzval bolj na splošno, torej predstavitev je zelo pomembna, torej kot ste povedali, dobimo veliko sporočil, veliko interesa so izrazili tako potrošniki kot pa tudi podjetja. In Evropa potrebuje dodano vrednost in eh, to je eh, res eh, svežen, ki veliko ljudi zanima in ki nam omogoča tudi, da se približamo državljanom, tudi torej, imamo to razpravo v širšem smislu na to glede eh, tega novega ravnotežja 2005-2009, torej ko smo končno formalizirali eh, to zakonodajo, torej kaj se je spremenilo. Eh, veseli me, da tako tradicionalni telekomi kot pa tudi nove storitve uživajo tu isti pristop. Torej, telekomi so uh, bili dejansko uh, ponudniki, ki so ponujali zelo dobre storitve, ampak niso se pa prilagodili na, uh, nove, uh, na nove razmere. In zato je to zelo pomembno. Imeli so veliko obveznosti in uh, pač poskušali so čim več zaslužiti v čim krajšem času. To sedaj uvaja neko ravnotežje v vašem predlogu. Na to uh, Eh, situacija na notranjem trgu. V preteklosti smo videli, da v nekaj delih je svet, na primer, eh, govoril o spektrumu ali o drugih eh, vidikih In uh, glede tega uh, lahko rečem, da je to neke vrste preizkus za Evropo, torej ta za prihodnost in ta uh, svežen uh, bo pokazal, ali bomo obrali ta uh, pristop, ki je omejen na uh, nacionalne države, ali se bomo res uh, obrnili v prihodnost. Torej, strinjam se tudi glede vašega pristopa, uh, ki se osredotoča na končne uporabnike. Torej, imamo zelo dobre uh, standarde. Um, zelo dobro eh, zaščito končnih potrošnikov. Torej imamo tudi dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitev. Kar mi povzroča nekaj težav, pa je to, da je obdobje pogodb, trajanja pogodb 24 eh, mesecev in eh, živimo v hitrem svetu in mislim, da bi bilo treba to obdobje skrajšati na 12 mesecev, kajti to je bližje realnosti na to, torej eh, urgentne komunikacije, o tem ste kar precej povedali in um, tu imamo torej dve storitvi, torej ne samo, ne samo torej fiksno povezavo, to več tudi mobilno povezavo, tu je zopet najvažnejša kakovost, kakovost, kakovost. To glede um, univerzalnih storitev, ja, to je malce težko. Torej, če uh, sedaj uh, zahtevate od držav članic, da plačajo to, da imajo vsi dostop do interneta, v tej fazi videli ste v zadnjih letih, da veliko držav članic uh, niso, ni bilo zmožnih. Uh, plačati za sofinansiranje, naprimer, eh, sam sem bil odgovoren za regionalno financiranje in nekatere države sploh niso mogle plačati torej sofinansiranje, dela sofinansiranja, sedaj pa se prečakuje od njih, da bodo plačale vse. In eh, to je res odprto vprašanje, ali bo to eh, dejansko delovalo ali ne. Ali uh, imajo države ustrezne zmogljivosti za plačevanje uh, takšnih storitev? Torej, pripravljam se na tem delati v imenu LSA, sem odprt za uh, vaše predloge in um, mislim, da bi bilo dobro tudi prisluhniti temu, kar uh, bo predlagal odbor ITRE. In uh, tako bo parlament uh, lahko delal na tem in kasneje bomo to morali predočiti tudi svetu in včasih je svet težko usmeriti v pravo smer. Hvala. mikrofon. V imenu kolegice Mici, ki danes žal ne more biti z nami, bi vam rad posredoval sredeče eh, točke eh, glede Evropskega kodeksa na področju elektronskih komunikacij. Prenovitev tega Evropskega kodeksa se je pravzaprav šele pričela in Marlen Mici bi potrebovala več časa, da eh, si podrobno ogleda tako obsežen eh, predlog, ki se nanaša na kar štiri obstoječe direktive in predlaga prenovitev vseh teh eh, direktiv z združitvijo. Telekomunikacijski sektor je zelo pomemben sektor za vse evropske državljane. Revizija Direktiv na področju telekomunikacij predstavlja velik potencial za modernizacijo tega sektorja. Na ta način lahko spodbudimo inovacije, konkurenčnost in rast. Ampak eh, kolegica Mici eh, meni, eh, da je predlog Evropske komisije dober. Evropski kodeks potrebujemo zaradi tega, da olajšamo komunikacijo naših državljanov znotraj Evropske unije in tudi eh, med Evropsko unijo in pa drugimi državami. Na ta način lahko ukrepimo tudi pravice potrošnikov. Kot poročevalka v senci za skupino S&D, eh, meni, da bo njena izmed njenih temeljnih prioritet ta, da zagotovi, da Evropski kodeks na področju elektronskih komunikacij zagotovi ustrezen pravni okvir za trenutne in pa prihodne telekomunikacijske storitve. Želi učinkovito komunikacijo v uh, telekomunikacijskem sektorju, pa naj gre uh, tukaj za uh, stacionarne ali pa mobilne telefone poleg tega pa želi zagotoviti eh, varstvo pravic potrošnikov, zagovarja pravico eh, do eh, odprtega in svobodnega interneta. Hkrati meni, da je potrebno zagotoviti konkurenčnost v sektorju telekomunikacijskih storitev. V tem sektorju operaterji nenehno tekmujejo drug s drugim in To vodi v nezadovoljstvo eh, potrošnikov. Zato moramo zagotoviti modernejše eh, storitve in tudi bolj kakovostne storitve. Kodeks mora zagotoviti, da bodo novi operaterji dobili dostop eh, do ustrezne infrastrukture po ustreznih cenah. Le na ta način eh, se bo pojavil zadosten konkurenčni pritisk v tem sektorju. Poleg tega pa moramo več pozornosti namenjati pregledu eh, pravil eh, za sprejem eh, novega kodeksa na področju telekomunikacijskih storitev. Potrebno si je ogledati tudi, kako bo ta novi kodeks vplival na situacijo v celotnem telekomunikacijskem sektorju kar pa eh, zadeva gostovanje, eh, Marlen meni, da je čas, da naredimo eh, konec diskriminaciji in neupravičenim cenam v telekomunikacijskem sektorju. Potrošnike ne sme skrbeti, če se pogovarjajo ali pa pošljajo SMS nekomu v domovino in sicer iz Evropske unije, torej ponudnik mora zagotoviti eh, ustrezne cene glede na to, eh, kje je bil telefonski pogovor opravljen in eh, kam je bil namenjen. Ta kodeks je torej odlična priložnost, da naredimo konec ne upravičeni diskriminaciji pri določanju cen telefonskih pogovorov in pa kratkih sporočil v Evropi. Državljani uporabljajo številne digitalne storitve, eh, recimo eh, sporočila, tradicionalne telefonske pogovore eh, in pa storitve na spletu, kot recimo WhatsApp in pa Viber. In trenutni ukrepi se zdijo nesprejemljivi. Eh, in eh, ne zagotavljajo učinkovite komunikacije. Torej, potrebno eh, je oceniti trenutno tehnično situacijo, odstraniti je potrebno uvire in pa neupravičene. Neopravičena pravila, torej Marlen se je pripravljena pogovarjati z oporočevalci v senci in pa z oporočevalko, da bi na koncu imeli čim boljši predlog. Hvala lepa. Torej, sama sem poročevalka v senci v imenu EKR. torej najprej eh, administrativno eh, sporočilo, torej tudi sama sem dobila zelo veliko sporočil z različnih eh, koncev, torej uporabnikov, podjetij in tako dalje. In torej tudi sama bi si želela, da to organiziramo. Organizirali bomo okrolo mizo, kjer eh, bomo lahko o tem razpravljali. Če vas to zanima, se lahko obrnete na mojo eh, pisarno. Torej, eh, svežen je eh, zelo dober, moramo zagotoviti eh, močno konkurenco, spodbujanje naložb in pa tudi moramo podpreti možnosti izbire potrošnikov. In zakonodaja mora biti usmerjena v prihodnost in mora podpreti inovacije. Torej, pravkar smo končali z delom na svežnu o enotnem trgu za telekomunikacijske storitve in torej, delali smo tudi na vprašanju um, pravic eh, potrošnikov, ki jih nismo uspeli v celoti vključiti v prejšnji svežen, zato moramo to storiti tokrat. Poročilo vključuje veliko podrobnosti, predlog komisije vključuje veliko podrobnosti in to, te moramo zelo natančno proučiti, zato da bomo zagotovili ravnotežje med naložbami in inovacijami na eni strani in pa varstvo potrošnikov na drugi strani. To je zelo pomembno ravnotežje, ki ga moramo zagotoviti. Kar se tiče varstva potrošnikov, Torej, eh, slišala sem eh, poročevalko, ko je pozvala k enotnim pravilom. Torej, to je pogosto lažje doseči na načelni ravni kot v praksi. To je zelo pogosto velik izziv, torej zlasti na področju um, varstva potrošnikov. Potrebujemo okvir, ki uh, daje pre, neko predvidljivost za poslovni sektor, istočasno pa, ki ščiti tudi um, potrošnike. Torej, tu imamo celo vrsto uh, pravic. Um, včasih uh, smo uh, zelo zaščitniški do potrošnikov. Ampak dvoletne pogodbe niso nujno slabe. Torej, iz vlastne izkušnje lahko rečem, da sem um, svojima sinovama um, priskrbela dvoletni pogodbi, torej tako 15-letnemu kot 17-letnemu sinu, uh, kajti želela sem uh, zagotoviti tudi uh, možnost, uh, da uh, prekinem te dveletne pogodbe v primeru, da uh, želim uh, zamenjati uh, Ponudnika, torej iz tega vidika, je tudi pomembno, da se zaščiti potrošnike. Na to, eh, kar se tiče tega bandlinga, teh povezav med različnimi um, pogodbami, torej uh, v prejšnjem zakonodajnem obdobju smo uh, si pogledali, na primer, vprašanje hipotekarnih uh, kreditov z gospodom Švabom in takrat uh, smo omogočili tudi to in to je načelo, ki se mi zdi dovolj uh, uh, koristno, uh, da se tudi loči nekatere storitve storitve, um, ki so sicer povezane, če je to potrebno. No, to, kar se tiče transparentnosti, teh smernic, um, uh, eh, jamstva za te storitve. Torej, vse to je uh, v redu, ampak pri tem je treba uh, upoštevati tudi dejstvo, da potrošniki ne uh, preberejo vseh uh, podrobnosti in istočasno moramo zagotoviti nacionalnim regulatorjem tudi, da. Uh, vključijo še nekatere lokalne potrebe, kar se tiče OTTS-ov, torej tu se strinjam s poročevalko, to ni nujno isto in včasih, ko eh, naprimer pošljem kratko sporočilo ali sporočilo na WhatsAppu ali eh, poročilo na Facebooku, ampak eh, to ni nujno, če tudi je morda sporočilo enako, mm, to ni nujno posredovano po istih tehnologijah. Na to, kar se tiče univerzalnih storitev in te obveznosti. To je pomembno. Pomembno je, da imajo vsi potrošniki dostop do delujočega eh, in eh, interneta, ki jim je eh, dostopen, ampak zato imamo mnoge rešitve, zlasti na podeželju. Mislim, da moramo biti občutljivi na te možnosti, istočasno pa moramo vedeti tudi, kako bomo to financirali in mislim, da eh, morda to vseeno ni najboljša rešitev, da se prisili države članice eh, v to. Torej, če bi eh, to osredotočili samo na države, potem ne bi imeli takšnega uspeha za Eh, sklad kot je EFSI, eh, včasih so tudi te povezave med zasebnim in javnim sektorem lahko zelo koristne. Torej moramo zagotoviti, da imamo tudi to prožnost eh, pri izvajanja teh storitev. Torej, veselim se dela na tem zvežnju in upam, da bomo lahko eh, dobili prvi osnutek eh, čim prej, zato da lahko začnemo delati na dokumentu. Julia Rader. Thank you, chair, and, uh, thank you to the hvala lepa poročevalki, hvala lepa uh, tudi predsedojoči. To je precej kompleksen svežen in uh, vključuje tudi eh, točke, na katere se moramo še posebej osredotočiti. Nekatere so bile že omenjene, sama bi se eh, zlasti osredotočila na tiste, kjer IMKO igra pomembno vlogo. Ampak pri tem imamo še eh, to temeljno vprašanje področja uporabe, opredelitev pojmov in tu si moramo pogledati tudi specifičnost, naprimer, storitev OTTS. In včasih eh, v tej eh, razpravi o enakih, o enakih izhodiščih in tako dalje eh, se zgubijo informacije o tem, da obstajajo razlike zlasti med telekomunikacijskimi storitvami in tistimi operaterji, ki imajo v rokah infrastrukturo. Torej, po eni strani razumem, da komisija želi pojasniti, torej, kaj ima dejansko v mislih, ko govori o elektronskih komunikacijskih storitvah, ampak nismo pa prepričani, da bo torej, ta, eh, ta razlika med eh, torej, tistimi storitvami, ki temeljijo na številkah in tisti, ki so neodvisni od tega, da je to res najbolj koristen pristop. Ampak um, mislim, da je najboljši način, kako se tega lotiti, ta, da uh, se uh, omeji obveznosti uh, tolej, um, vsaj glede uh, te OTT storitev. In pri tem je treba tudi upoštevati eh, razlike med eh, temi storitvami. Na to eh, zelo pomembno je, da zagotovimo specifična jamstva za potrošnike po sektorjih in pri tem moramo upoštevati, da torej ni, nima vsak take sreče, da bi imel v družini predsedujočega odbora za varstvo potrošnikov. Eh, Če si pogledamo eh, pravila, ki eh, so specifična za sektorje, potem eh, bi samo želela, da poročevalka zagotovi doslednost torej med elektronskimi komunikacijami in pa digitalnimi vsebinami in pa tudi glede vprašanja um, varstva potrošnikov torej v povezavi naprimer z trajanjem pogodb, možnosti prekinitve pogodb pri teh povezavah povezanih storitvah pa eh, mislim, da bi bilo dobro, če se držimo v obeh eh, eh, predlogih istih pravil. Torej, zagovarjamo tudi transparentnost, um, torej uh, naprimer uh, orodja, ki to zagotavljajo, primerjave med uh, cenami različnih storitev, ki omogočajo prehod za enega operatera na drugega. Torej moramo zagotoviti, da se varstvo potrošnikov, da se pravice potrošnikov tudi zagotovijo. Če že imamo pravilo, naprimer, da končni uporabnik lahko opremo sam izbere, potem se sprašujemo, zakaj je Eh, potrebno, da glede te opreme govorimo o mm, zahtevah, eh, ki morajo biti poznane, torej zahtevah po informacijah, če je ita končna izbira možna. Potrebujemo tudi na splošno zelo visoko raven eh, varstva potrošnikov, ampak um, Eh, prizadevamo si za harmonizacijo, če je ta na najvišji ravni glede eh, univerzalne storitve. Mislim, da je to eh, pozitivno. Dobro je tudi, če se um, ehm, visoko hitrostne široko pasovne um, povezave vključi. In dobro je tudi, da se upošteva pravico končnih uporabnikov, da delijo dostop do svoje brežične povezave, če tudi jim, ko ni za to ekskluzivno pristop dostojen. Eh, prav tako je treba zagotoviti tudi vse, vsa varstva iz direktive o elektronskem poslovanju. In eh, še zadnja govornica je Kaja Kalas in potem komisija. Samo dve kratki točki. 112. Vprašanje se ne nanaša uh, toliko na uh, ponudnike telekomunikacijskih storitev in ponudnike telefonskih storitev, ampak gre za to, da uh, zagotovimo dosegljivost, uh, kar zadeva telefonske klice in ogledati si moramo, kako bodo zadeve delovale v praksi. Julia Red je že omenila, vprašanje eh, možnih eh, svežnjev, ko gre eh, za sklenitev pogodbe in pa za trajanje pogodbe. Vidimo, da je vedno več pomezav različnih storitev, torej mislim, da moramo zagotoviti doslednost in pa popolno harmonizacijo, kajti ne moremo imeti primerov, eh, kjer bodo eh, na določenih področjih eh, pogodbe različnih storitev harmonizirane na evropski ravni, druge pa na nacionalni ravni. Najlepša hvala, komisija. Thank you. Uh... Hvala lepa. Seveda bomo delali z polno paro pri pripravi te zakonodaje. Gre, uh za eh, pomembna vprašanja. Sodelujemo tudi s kolegi iz GD Just, eh, z vami in kolegi iz hotela eh, iz eh, odbora ITRE, pa tudi z eh, kolegi iz eh, sveta. Eh, gre eh, tudi za dostopnost eh, za osebe z eh, invalidnostjo in podpiramo popolno eh, harmonizacijo in pa eh, tudi eh, zahtevena pravila za primerljivost. Eh, ki so bila tudi omenjena danes. Težav eh, nimamo z zagotavljanjem eh, storitev, ampak eh, bolj na strani potrošnikov. Gre za pomankanje zadostne zaščite končnih uporabnikov, ko gre za varnost in pa zasebnost. Torej, želimo določiti eh, natančna pravila eh, za zagotavljanje eh, elektronskih storitev. Kar zadeva 112, eh, se, smo si zapisali vaše pripombe. Eh, imamo celo vrsto zasebnih eh, telekomunikacijskih storitev. Eh, poročevalka je izrazila zaskrbljenost. kaj bi se zgodilo, če bi se eh, uporabniki eh, oddaljili od eh, uporabe številčnega oziroma numeričnega sistema. Kar zadeva svežnje, tega ni, da bi jih odpravili, tega ni v predlogu. Gre pa za to, da zaščitimo potrošnike in s tem se želimo soočiti, pa tudi kar zadeva pogodbene obveznosti. Gospa predsedojoča je že dejala, da ni prebrala oziroma da ne bere vseh podrobnosti eh, v pogodbi, zato predlagamo, eh, da bi imeli povzetek pogodbe, ki bi vključeval vse temeljne člene in še razlike v cenah. Menimo, da. Eh, regulacija na tem področju ni potrebna, kajti mislim, da je dosti eh, alternativ eh, za urejanje elektronskih eh, storitev oziroma za samo relokacijo. Po drugi strani pa uvajamo harmonizirane cene, ki bodo vplivali tudi na mednarodni kodeks. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dita, ali želiš povzetek ali lahko kar glasujemo? Ne, ne bom delala povzetka, rada bi se zahvalila kolegom za vse njihove pripombe glede uporabe teh storitev. Mislim, da se je skazalo, da je to zelo zapletena tema in da bo eh, naša razprava v prihodnjih eh, tednih in mesecih zagotovo zanimiva. Eh, poleg okroglih mis, ki jih nameravam organizirati, pa upam, da bo nekaj jasnosti. Eh, zagotovil eh, tudi posvet, ki bo organiziran, oziroma javna predstavitev, ki bo organizirana v odboru eh, ITRE. Ja, to bo 21. marca. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, bomo glasovali. Najlepša hvala. In sicer gre za poročilo gospoda Koferatija o digitalizaciji evropske industrije. Preden pa pridemo na glasovanje, bi rada še enkrat ponovila obvestilo, ki sem ga podala že ob začetku te seje, kar zadeva dnevni red za četrtek. Veliko točk imamo na dnevnem redu popovdne. Če se eh, bo glasovanje končalo prej, kot je predvideno, eh, bomo dopovdne obravnavali točke, ki so na dnevnem eh, redu pravzaprav popovdne. Na ta način se bo dnevni red malce spremenil in določeni poslanci bodo zelo, zelo veseli, kaj ti na voljo bodo imeli četrtkovo popovdne. Torej, če vas zanimajo. Eh, teme, ki so na dnevnem redu eh, v četrtek, potem prosim spremljajte vaša elektronska sporočila, kaj ti dnevni red se bo morda spremenil. Še prav posebej, če bo glasovanje krajše, kot pričakujemo. Za enkrat eh, smo za glasovanje namenili predvsej časa. Sedaj pa k poročilu gospoda Koferatija, kompromisni predlog, enakdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2. Naj se uprečujem 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 8, ne, 11 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto, e, predlog spremembe 23 za proti vzdržani sprejeto, 25 za proti vzdržani zavrnjen, kompromisni predlog 13 za za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 42 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 10, ne, ne, se upravičujem, kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto. 67 za proti vzdržani sprejeto in sedaj še končno glasovanje o celotnem predlogu, elektronsko glasovanje. So that is passed by 30 sprejeto z 30 glasovi za enim glasovom proti nihče pa se ni vzdržal. Torej, iskrene čestitke Sergiu Koferatiju. In hvala lepa Sergiu. Okay. In prej bom dobila glasovalni seznam eh, za četrtek, eh, prej. Uh, bom uspela opraviti glasovanje. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo Antonija Lupesa iz Turisa Valta o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo. Evropska gigabitna družba in 5G. Gre za osnutek mnenja in ITRE pripravlja poročilo na osnovi sporočila Evropske komisije glede akcijskega načrta za 5G v Evropi. In uh, IMKO, uh, proračun uh, in pa odbor za regionalni razvoj uh, bomo pripravili mnenja. Gospod Lopes iz Turic. Um... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Surrayemos. Torej, eh, v, tej, v tem odboru izkoristimo vsako možnost, eh, da podpremo eh, tisti del trga, ki si prizadeva za. Eh, več eh, delovnih mest, eh, za konkurenčnost in za varstvo potrošnikov. Torej zavedamo se, da smo se danes tu zbrali zato, da pripravimo prihodnost. Ne gre za to, da želimo biti popularni, temveč želimo doseči boljšo prihodnost za 500 milijonov evropejcev. 24 let eh, nazaj je Evropa um, prvič pridobila torej, eh, mrežo 2G, eh, na to 3G in 4P, 4G. In ta hip si prizadevamo, da bi postali vodilni na svetu pri mreži 5G. In um, torej mi želimo pripraviti um, to uh, poročilo uh, o internetni povedljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo, Evropska gigabitna družba in 5G. In kaj je to namen? Namen je, da smo bolj konkurenčni, da zagotovimo več delovnih mest in uh, uh več bogatstva za vse. Četrta industrijska revolucija je tehnološka. Uh, ta revolucija vključuje zlasti povezljivost Internet of Things, se pravi internet stvari in pa tudi um, hrabo podatkov v oblaku in tako dalje. Torej, tu gre za nove tehnologije in za nove odnose med potrošniki in pa um, podjetji. Torej, kaj je tu pomembno? Da uh, prepoznamo to uh, tehnološko uh, revolucijo, da damo Evropi možnost za ta tehnološki razvoj in tretjič, da podpremo akcijski načrt komisije. Eh, Evropska gigabitna družba mora biti močna, mora se opremiti z tehnologijo 5G, kajti to bo okrepilo digitalni notranji trg in to bo vodilo tudi v splošno rast zlasti na podeželju, ki bo na ta način pridobilo tudi potrebne instrumente za eh, dostop do interneta. In enako velja tudi za eh, mesta, ki eh, bodo na ta način lahko uživala bolj ugodne storitve, tako na področju izobraževanja kot drugih. Torej, tu eh, se je treba tudi ustrezno odzvati na prve faze razvoja tehnologije 5G. Torej, Evropska unija mora biti tu res vodilna, mora prevzeti to volilno ulogo, kajti na ta način eh, lahko prevzamemo na svetovni eh, ravni eh, to tehnologijo. To pomeni, da potrebujemo politike in norme, ki bodo usmerjene v prihodnost, zato da lahko spodbujamo imamo in trg, in konkurenčnost, in pa inteligentne uh, davčne politike na ta način, eh, da lahko spodbujamo um, naložbe uh, v uh, inovacije, v nove uh, storitve in v končni fazi tudi um, naložbe, ki bodo služile končnim uporabnikom. Torej, to temelji uh, tudi na uh, uh, osnovni infrastrukturi, torej tu gre za frekvence 700 MHz. In eh, pri tem eh, je treba predvideti, predvideti tudi eh, licence, ki bodo dovolj um, časovno dolge, da bodo omogočile določeno predvidljivost. In uh, pri tem si je treba prizadevati eh, za torej, eh, harmonizacijo eh, frekvenc torej nad in pod 6 GHz, kajti na ta način se bomo lahko do konca leta 2017 tudi profilirali na tem področju. Torej, po eni strani imamo te um, industrijske uh, zahteve tehnologije 5G, uh, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi uh, tako imenovan internet uh, stvari, internet of things. In um, zasebni sektor lahko tu igra zelo pomembno vlogo. Če ne bo imela uh, digitalnih, modernih digitalnih omrežij, če ne bo imela ustrezne infrastrukture, potem jo bodo druge regije prehitele in eh, to mm, tako na področju naložb kot na področju znanja, kar bo seveda vodilo v izgubo eh, te eh, konkurenčne prednosti. To pomeni, da se je treba še posebej sredotočiti na boj proti fragmentaciji trgov in pa oviram, ki onemogočajo mm, med operativnost za to, da bomo lahko imeli resničen notranji trg brez ovira. Pri tem eh, mora Evropa eh, zagotoviti na svetovni ravni to vodilno ulogo in eh, temeljne norme na področju 5G na svetovni ravni morajo biti do, dostopne do leta 2019, če želimo to doseči. Torej, kot sem že povedal, bo komisija skladno z akcijskim načrtom uh, omogočila uh, v primeru, da podpre uh, standardizacijo tehnologij uh, 5G, uh, torej praktično um, 200 milijonov oziroma 2 milijona delovnih mest, zapravičujem. Torej, pri tem je zelo potrebno tesno sodelovanje vseh eh, deležnikov, zato da bomo razvili skupno in enotno vizijo in da bomo tudi zagotovili uh, digitalni notranji trg, eh, ki bo uh, veliko bolj primeren za ustvarjanje kvalitetnih novih delovnih mest. In to bomo najhitreje dosegli z dokončanjem uspešnega enotnega digitalnega trga. Torej, to, uh, veste vi, to vedo tudi moji um, tovariši, torej vsem sem na voljo za vaše predloge, zato da bomo še izboljšali to mnenje. Hvala. Najlepša the... hvala. Socialisti in eh, poročevalci v senci je eh, Sergio Gutierrez. Ena. Hvala lepa, predsedojoča. Hvala lepa eh, tudi Antoniju Lopez-Istorisu za to poročilo, pa tudi za predstavitev. Eh, Strenjamo se s političnimi cilji. Želel bi povedati samo to, da eh, strategija 5G je del celote in to je del globalne strategije Evropske unije, torej za boljšo konkurenčnost, torej v svojem gospodarstvu, za boljšo vzdržnost eh, gospodarstva in pa tudi za notranji trg, eh, za katerega si, se mora zagotoviti enotnost in to tudi zahvaljujoč notr, eh, novim tehnologijam. Pri tem sledimo cilju povezljivosti, ki ga je za črtala Evropska komisija in s tem se tudi strinjamo. Torej, to bo imelo pomembne koristi, torej ne samo na področju konkurence, na gospodarskem področju, temveč tudi na okoljskem in socialnem področju. E, podpreti ta komunikacijski sistem eh, je eh, seveda eh, nujen z veliko vidikov, torej to omogoča lahko bolj ekološki razvoj, naprimer z avtonomnimi avtomobili, to ima tudi vpliv na okolje, na zdravje, to podpira tudi MSP-je. Torej to lahko omogoča izboljšanje vseh vidikov vsakdanjega življenja državljanov. In zato bi prosili Evropsko komisijo torej in pa tudi politike, da to, eh, to poročilo vzamejo zelo resno. Res je, da smo eh, zelo pozno začeli razmišljati o strategiji mm, eh, pokritja 4G in v zadnjih letih pa je postalo očitno, da pri tem projektu 5G moramo res poskrbeti za to, da ne bomo zamudili vlaka za prihodnost. Eh, ampak eh, tehnologije 5G ne bomo dosegli niti z lepimi besedami, eh, niti z cilji v nekem poročilu in tako dalje. Torej, zato bomo potrebovali naložbe in to zlasti javno-zasebne naložbe In zato potrebujemo eh, hitro, ambiciozno eh, strategijo zlasti za razvoj potrebnih infrastruktur. Evropska komisija eh, predvideva, da bo potrebno Eh, zelo um, velik obseg eh, sredstev za to, da bomo to uh, dosegli in uh, to je treba tudi pospremiti z ustrezno zakonodajo in uh, z ustreznimi tehničkimi uh, zahtevami za to, da bomo lahko uh, ta uh, projekt 5G čimprej izvedli. Torej, prosil v Evropsko komisijo, da eh, deluje hitro, torej hitro moramo imeti dostop do denarja, zato da bomo lahko razvili te eh, zasebno javne inicijative in razvili to tehnologijo. Prav tako je potrebno tudi, in to je zelo eh, pomembno, da če imamo tak tehnološki razvoj, imamo celo vrsto Eh, razkolov, ki se pojavi torej med eh, podjetji, ki ne morejo razviti te dodatne tehnologije in tistimi, ki jih lahko, med podeželjem in mesti, med posamezniki. Torej pomembno je, če želimo biti uspešni, da eh, usporedno z razvojem te tehnologije, da se že vnaprej izognemo tem razlikam, ki jih bo tehnologija povzročila. Enako velja tudi za razvoj inovacij in pa aplikacij um, komplementarnih eh, tehnologij. In glede tega bi prosil Evropsko komisijo, da uh, omogoči tudi te um, inovacije, da uh, razvije te možnosti tudi za, uh, podro, za podeželje in za uh, MSP, zato da ta tehnologija ne bo uvedla prevelikega razkola. In ne na zadnje, mislim, da je prav tako zelo pomembno da imamo jasno pred očmi dejstvo, da potrebujemo tudi um, ustrezne, ustrezno standardizacijo 5G, uh, torej kot je uh, poročilo uh, poročevalca tudi izpostavilo, potrebujemo tudi um, pametno davčno politiko, zato da se lahko spodbuja te naložbe in torej to je ključna beseda, pametno in eh, zanima me, eh, kakšne predloge ima eh, poročevalec glede pametne davčne politike. Upam, da bomo imeli možnost tudi o tem razpravljati. Torej v tem odboru pa tudi z drugimi inštitucijami, zato da bomo videli, kako lahko to dosežemo. Torej hvala Antonijo za to poročilo in veselimo se sodelovanja. Hvala lepa. Richard Sulik.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 Evropska unija kjerkoli eh, lahko eh, pripomogla k razvoju, je to na področju eh, 5G, to velja pa tudi za frekvence. Načrt eh, pa je zgolj eh, načrt, eh, ne vsebuje toliko konkretnih eh, projektov. Zato naj povem, da eh, podpiram konkretno partnerstvo eh, med eh, telekomunikacijskim in netelekomunikacijskim sektorjem. In kar me še prav posebej eh, veseli, eh, je sporočilo Evropske komisije, glede eh, kodeksa za telekomunikacije. Tam je zapisano, da naj bi, tam je zapisano, da naj bi poenostavili tudi eh, kodeks za 5G. Evropska komisija mora določiti natančna pravila, ampak eh, predvsem je pomembno, da se osredotočimo na temeljne elemente. Že pri svojem prvem prispevku sem povedal, da bi eh, bilo iluzorno misliti, da eh, lahko industrija izgradi 5G omrežje povsod po Evropski uniji, tudi v vseh. Če se bo to zgodilo v najbolj eh, oddaljenih vseh, bo to pomenilo nekaj novega tudi posem za, mest, za mestna območja. Torej načrt za 5G omrežje je zelo pomemben za Evropsko unijo. Evropska unija mora na tem področju eh, veliko nadoknaditi. In zato ta načrt podpiram. So Morton Lockhart's not here. Is there anyone from the Greens shadowing? Oh, Dieter's shadowing. From... Gospod Lockhart uh, eh, ni tukaj. Je tukaj kdo drug v imenu skupine zelenih? Adita. Uh, ja, najprej bi rada upravičila Martina, ki danes žal ne more biti z nami. Rad bi se zahvalil poročevalcu za osnutek mnenja na to zelo pomembno temo. Verjame, da bi uh, ti dve temi morali biti obravnavani ločeno uh, in uh, meni, eh, da so mnenja zaradi eh, tega eh, preveč obsežna kot neke vrste božična jelka. Gre za zelo pomembno temo za evropski trg in zaradi tega potrebujemo dobro besedilo tudi v odboru IMKO. Predlagal bo nekaj predlogov sprememb, zato da bi okrepil pomen tega besedila. Je tukaj kdo v imenu skupine zelenih? Ne? Iz katere druge skupine? Tudi ne. Dobro, potem se vračamo k poročevalcu. Ne, ne želi besede. Kaj pa kdo strani komisije? Da, torej Evropska komisija. Much, uh, Chairman, behalf... Hvala lepa, gospa. Uh, predsedojoča, v imenu komisije želim uh, povedati, da pozdravljamo to mnenje, ki je bilo predstavljeno danes. Mislim, da je še prav posebej pomembno, da izpostavimo, da uh, je dobra in modernizirana infrastruktura uh, ključnega pomena ne le za 5G, ampak za vse uh, elemente enotnega digitalnega trga. Zaradi tega se eh, strinjamo eh, z mnenji, ki so bila danes podana tukaj. Eh, podeželska območja ne smejo zaostajati. Seveda se povsem strinjamo, da vsaka vasica ne bo takoj dobila dostopa do 5G tehnologije. Naš eh, cilj uh, je, da do leta 2025, ki je pravzaprav uh, zelo blizu, uh, da vse državljane um, priključimo uh, na uh, internet in sicer uh, z hitrostjo 100 gigabajtov. Vsaka tehnologija ki je preveč eh, draga in ne eh, dovoljuje eh, nadgradnje, eh, je industrija, ki eh, je ne moremo uporabljati v Evropski uniji. Kar zadeva finančni vidik, se strinjam, eh, da je eh, finančno breme precej veliko. Vendar pa naj še enkrat povdarim to, kar sem že omenila. upam, eh, da boste podprli eh, regulativne in pa finančne vzpodbude za to, da bi zagotovili, da dosežemo cilj moderne, dobro eh, povezane družbe v Evropski uniji. To pa je tudi ključnega pomena za digitalni notranji trg. No, samo še pripomba z moje strani, jaz mislim, da je potrebno podeželska območja dobro povezati in zato se zauzemam. Ampak eh, vem, eh, da eh, operaterji govorijo o infrastrukturi, ki bo morala biti postavljena v vsakih 100 km, če želimo zagotoviti povezanost vseh vasi. Torej potrebno je razviti drugačno tehnologijo. Torej, na ta način bomo lahko zagotovili eh, tudi eh, povezanost eh, na omrežje v oddaljenih vaseh. Ali smo s tem zaključili? Naj povem, da je rok za uložitev predlogu sprememb na Valentinovo. To pa je zato, ker imamo vsi radi 5G. 14. februarja, torej do 12. ure, je rok za uložitev predlogu sprememb. Sedaj pa k naslednji točki na našem dnevnem redu. Vrsti je Pascal Duran in njegovo poročilo o daljši življenski dobi za izdelke koristi za potrošnike in pa podjetja. govorimo o dolgi življenski eh, dobi, ampak eh, poročevalci je moral zelo dolgo eh, čakati, preden je lahko predložil to poročilo. Hvala lepa za vso uloženo delo. Najlepša hvala, Viki, čisto na kratko. Če tudi moja tema ni tako zelo privlačna za Valentinovo kot pa 5G, kljub temu pa je to tema, ki je pomembna rad bi samo obrazložil uh, okvir, uh, v katerem je, bil predlagan, je bilo predlagano to poročilo. Gre za skupno izhodišče, da imamo v Evropi težave z eh, razvojem industrije, ki bi bila uh, kakovostna. Uh, in uh, to je ena izmed pomankljivosti evropske industrije, na ta način izgubljamo uh, številna delovna mesta. In zaradi tega je Evropski svet za ekonomske in socialne zadeve konec leta 2013 sprejel mnenje, ki je bilo sprejeto z veliko večino v uh, kolegiju, uh, Eh, torej eh, predstavniki industrije in pa zaposlenih eh, ter potrošnikov so bili mnenja, da bi se morali prečeti ukvarjati z življensko dobo blaga v Evropski uniji. Na ta način bi industrija lahko okrepila svoj položaj, potrošniki pa bi lažje razumeli, kakšna je kakovost izdelkov. ne gre zgolj za načrtovljano življensko dobo bloga. Eh, o tem eh, govori številna eh, zakonodaja v Evropi. Tukaj gre za prostovoljno uničenje določenega izdelka in to je tema, ki po mojem mnenju ostaja postranska tema to, eh, da hočejo eh, proizvajalci namerno omejiti življensko dobo eh, blaga, to je tema, na katero se v svojem poročilu ne osredotočam. Jaz v svojem poročilu govorim o posodobitvi evropske industrije, Eh, želim povdariti, da imamo eh, bolje eh, usposobljeno delovno silo in pa tudi izjemno dobro tehnologijo. Poleg tega imamo tudi veliko kupno moč, kaj ti evropski potrošniki so pripravljeni plačati več za kakovostne izdelke. Izdelanih oziroma pripravljenih je bilo nekaj študij tudi strani Evropske komisije, poleg tega pa imamo tudi odlično mnenje ki ga, ki ga pripravlja Kristel Šaldemuze v imenu uh, odbora za okolje. In uh, upam, uh, da bomo uh, lahko uh, našli uh, tudi uh, ustrezne kompromise na to temo. Torej, uh, naj izpostavim temeljne elemente. Uh, prva točka je zelo. Uh, pomembna eh, za potrošnike, pa tudi za industrijo. Govorim o možnosti popravila. Recimo, pogledajte ta telefon, iPhone. Sedaj imamo iPhone številka 7. Do iPhona eh, številka 4 je bila eh, baterija prilepljena v notranjosti telefona. Torej, tudi če je telefon dobro deloval, nisi mogel zamenjati baterije, ne da bi pri tem uničil telefona. In uh, to je bila torej industrijska odločitev. Uh, ne gre za kakršenkoli poskus uh, eh, goljofije. Uh, šlo je uh, zgolj za to, uh, da so obrali pristop, no, saj ni hudo, uh, potrošniki uh, bodo kupili telefon. Ampak ta telefon stane 800 evrov in uh, veliko državljanov si takšnega telefona ne more kupiti in ga potem uh, enostavno nadomestiti. Uh, In eh, zato eh, recimo sedaj lahko zamenjaš eh, baterijo. Eh, sedaj imamo torej eh, štiri vijake na mesto lepila in tako lahko zamenjamo baterijo. In eh, to je samo en zelo znan primer ampak še več je takšnih primerov. Recimo pralni stroj uh, ima uh, težavo z elektronskim zaslonom, ampak uh, ta elektronski zaslon je prilepljen, torej če želim popraviti to, moram zamenjati celotni stroj samo zaradi tega, ker imam težavo z uh, elektronskim zaslonom. To je nespremljivo. No. To je torej tema popravljivosti blaga. Eh, kolega Švab je dejal, da so v Nemčiji izgubili veliko delovnih mest eh, v sektorju popravil. To je zelo pomemben sektor, kajti imamo zelo visoko kvalificirano delovno silo za popravilo izdelkov. Sedaj pa izdelke preprosto kupujemo in eh, potem zavržemo. In to je neumno, kajti na ta način izgubljamo delovna mesta. In poleg tega gre tukaj za vire, ki jih eh, moramo eh, ohraniti, eh, kajte sicer zapravimo veliko sredstev za nafto in tako naprej. Torej potrebujemo ustrezen sporazum z sindikati in pa z podjetji. Ne gre za omejitve, ki bi bile nespremljive za trg, ampak gre za omejitve, ki so smiselne. Želimo izboljšati popravljivost blaga, pa tudi trajnost eh, blaga. Kajti Evropa želi zagotavljati visoko kakovostne izdelke. Recimo avtomobili, Nemčija je pri tem eh, dober primer eh, ali pa elektrotehnika. Torej Evropa mora biti proizvajalka trajnih izdelkov, na katere bomo lahko ponosni. To je tretji element. In četrti element je seznanjanje potrošnikov, kajti potrošniki morajo biti dobro seznanjeni. Tukaj gre eh, tudi za socialno vprašanje. Eh, namreč eh, revnejši kupujejo cenejše izdelke in ti izdelki so proizvedeni druge, recimo na kitajskem. In uh, to nima prav velike povezave z evropsko industrijo, ampak na zadnje so najrevnejši tisti, ki največ plačajo. Torej, to so temeljni elementi, ne bom govoril o podrobnostih. Uh, seveda bom z veseljem prisluhnil vašim eh, pripombam eh, in pa predlogom sprememb, ampak eh, gre za kakovost, uporabo delovna mesta in pa za varstvo naravnih virov. Torej, to so teme mojega poročila. Um, Najlepša hvala. Adam Šenfeld je poročevalec v Senci v imenu skupine ILS. E E, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Odkrit bom. Kajti ne vem, kaj naj povem o tem poročilu, zato bom zelo kratek, če dovolite, predsedujoča. Ko se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo, so eh, bili številni evropski državljani eh, pretreseni in presenečeni. Eh, in še do danes imamo razloge za to, da smo presenečeni. Težava je v tem, da si ljudje ne preberejo poročila, kot je tole. Nekateri se tukaj v tem parlamentu močno prizadevamo, da bi spremenili. Pravila na področju konkurence. Želimo, želimo zagotoviti lojalno konkurenco. Menimo, eh, da lahko eh, sprejmemo pravila in eh, zakone in spremenimo svet v idealni svet. In eh, v tem idealnem svetu eh, bomo eh, imeli izdelke, ki bodo trajali večno. V tem svetu bo vladalo dobro in ne bo zla. Bilo je več poskusov v preteklosti za zagotavljanje takšnih rešitev, ne v posameznih državah, ampak v skupinah držav. In nekatere to vrstne rešitve. so eh, bile predlagane tudi na politični ravni. In eh, ideja, ki se je zatem skrivala, je, da bi si vsi lahko privoščili vse. Končni rezultat pa je bil takšen, da imamo eh, še zmeraj razlike po svetu. Recimo, poglejmo si Severno Korejo ali pa Kubo. Nekateri ljudje še zmeraj verjamejo, da lahko te ideje uresničimo. Nažalost pa druge po svetu in tudi v državi, ki jo jaz zastopam tukaj, vemo po nekaj desetletjih, da um, takšne utopične ideje nikoli ne bodo uresničene oziroma da ne bodo obrodile zaželjenih uh, eh, sadov. Torej, Moje prepričanje je, glede na izkušnje v tem parlamentu, da eh, je vsak osnutek, eh, pa naj bo še tako slab, na koncu sprejet. Eh, tudi najbolj radikalni predlogi so na koncu sprejeti, čeprav jih najprej malce umilimo. Ampak upam, da o tem ne bomo nikoli glasovali. Lahko vam le povem, gospod gospa predsedujoča, da bom uložil številne predloge sprememb. Ne želim eh, zveneti negativno, eh, gospa predsedujoča, vsaj ne vedno. In res bi rad eh, našel tudi kaj pozitivnega v tem osnutku. Varstvo okolja je najbrž nekaj pozitivnega. In človeštvo v 21. stoletju se mora zavedati svoje usode, predvsem, ko gre za varstvo okolja. Ampak, ko govorimo o gospodarstvu, v preteklih stotih letih, letih nihče ni eh, mogel dokazati, da bi imeli kakršenkoli boljši instrument eh, za ustvarjanje delovnih mest in pa rast rasti, eh, kot pa je svobodni trg. Na ta način lahko odgovorimo tudi na želje potrošnikov. Ne gre za to, da bi eh, regulirali vsa eh, področja na tem eh, kontinentu. To se mi zdi nemogoča naloga. In eh, to nemogočo nalogo si je zadalo to eh, poročilo. To poročilo nima, to poročilo nima nič opraviti z svobodnim trgom ali pa z pravili eh, trga delovne sile. Seveda so uh, ideje zvenijo dobre, ko jih prebereš, ampak končni rezultat eh, bo najbrž ravno nasproten, kot bi si želeli. Uh, uporabili ste primer iPhona in uh, omenili ste problem z baterijo. Naj vam povem, da sem jaz kupil iPhone in uh, ko se je pojavila težava z baterijo, sem se pač odločil, uh, da uh, Appleovo podjetje ne zadostuje mojim željam. Torej sem se znebil iPhona in sem kupil Samsungov telefon. Pametni telefon. Potem pa ste uporabili tudi primer revnejših, ki lahko kupujejo le cenejše izdelke. Ne bodo ti proizvedeni v Nemčiji ali pa ne. Ampak, če nimajo uh, denarja, potem si ne bodo mogli kupiti ničesar, tako pač je. Torej, uh, proizvodi eh, z daljšo življenjsko dobo. Kdo si jih bo lahko privoščil? Če si jih lahko privoščiš, si jih lahko privoščiš. Drugi pa si bodo morali. Eh, Drugi pa bodo morali posvojiti po uh, drugih možnostih. In uh, vsega tega ne moremo spremeniti zgolj z zakonodajo, ampak z spremembo gospodarske in pa socialne politike. Ampak tega to poročilo ne vsebuje. Okay. Lisa Yakansari. Lisa Yakansari. Lisa. Joo, kiitoksia. Se oli virkistävä puheenvuoro, mutta täytyy sanoa, Najlepša hvala. To, kar smo sedaj slišali, je bilo prav osvežujoče, ampak jaz moram reči, da se jaz ne strinjam. Tržno gospodarstvo je seveda super, ampak potrebujemo tudi pravila. Eh, varstvo potrošnikov, potrebujemo eh, okoljsko zakonodajo in tako naprej. In to je ravno tisto, kar eh, dela tržno gospodarstvo dobro. Torej, ne morem se strinjati tudi z tem, kar je povedal poročevalec, da to ni seksi poročilo. Ravno nasprotno. To je tema, ki ljudi zanima. Obstajajo tudi izdelki, ki eh, imajo življensko dobo enega leta, eh, recimo eh, pri aparatu za pripravo kave se posamezni deli pokvarijo že po enem letu. Recimo meni se je to zgodilo in šlo je za majhen plastični delček in to je seveda nekaj ravno nasprotnega od etičnega gospodarstva, tržnega gospodarstva. To poročilo je dobro in pokriva tudi številne pomembne točke. Ampak eh, na vse zadnje je vse skupaj odvisno od potrošnika, kako potrošnik troši. Ali bo eh, potrošnik kupoval eh, proizvode za krajšo življenjsko dobo ali takšne za daljšo življenjsko dobo. In kot smo že slišali, moramo potrošnikom zagotoviti več informacij. Poleg tega eh, pa eh, moramo zagotoviti tudi ustrezne spodbude za nakup eh, trajnejših izdelkov in za proizvodnjo trajnejših izdelkov, recimo določeno oznako. To bi bil korak v pravi smeri. Potem pa jamstvo oziroma garancija. Potrošnik mora imeti možnost, da dobi nadomestni del oziroma da zahteva popravila uh, eh, sporočevalcem se glede to, te točke ne strinjam. In še nekaj je pomembno. Zelo jasno moramo povedati, da uh, kupcu ni treba dokazati, kako je škoda nastala. Kot ste v besedilo tudi jasno zapisali za izvedbo popravila so potrebni seveda nadomestni deli. In ta primer iPhona eh, in eh, številni drugi primeri kažejo, da eh, že obstajajo majhne popravljalnice pametnih telefonov. To pomeni, da se trg počasi prilagaja. In potem še ideja Evrope. Zakaj pravzaprav pri tem sploh gre? Gre za to, da da proizvajamo kak visoko kakovostne izdelke z oznako proizvedeno v Evropi. Z eh, manj kakovostnimi izdelki, z slabšo, slabšimi pravili na področju varstva potrošnikov, ne bomo konkurenčni in zato je to, kar je zapisano v tem poročilu, izjemno pomembno. in potem ta načrtovana uh, krajša življenska doba izdelkov. Kaj to pravzaprav pomeni? To je že samo po sebi slabo. In uh, v uh, poročilu moramo to tudi jasno obsoditi. To je vse prej kot krožno gospodarstvo. In poleg tega s tem ne bomo uresničili ciljev na področju varstva okolja uh, in pa boja proti podnebnim spremembam. naš eh, daljni cilj bi lahko bil, eh, da eh, te kratke življenjske dobe odpravimo. Torej, rada bi se pridružila poročevalcu, poraba, trajnost in pa zaposlovanje. To je pomembno tudi za naše državljane in to bo pokazalo, da se ukvarjamo z pomembnimi zadevami, ki zanimajo tudi naše državljane. Um, I've got some speaking notes from Dan Imam pa zapiske od Dana Daltona, ki je poročevalec SNCKR. E Upravičuje se, da ga ni tukaj. Rad bi se zahvalil poročevalcu za vložen trud v to delo. Dan pravi, da je to zanimiva tema, ki bo vedno bolj pomembna, ker so potrošniške dobiljne vedno bolj napredne in uporabljamo vedno več končnih virov. Zato mislim, da moramo doseči ravnovesje med okoljskim vplivom in dostopnostjo in ponudbo za potrošnike. Podjetje moramo dovoliti dva časa, da se prilagodijo glede poslovnih praks tudi na krožno gospodarstvo. To pomeni, ne samo, da oblikujemo proizvode drugače v, oblik, v začetnem proizvajanjem postopku, temveč da vlagamo tudi v delovno silo. Kar se tiče specifičnih področji, kar se tiče popravila se strinja s konceptom spodbude popravil za to, da bi zmanjšali onesnaževanje, odpadke in privačevali. Ne želimo pa, da bi potrošniki bili sedaj obtičali v nekem neskončnem ciklusu popravljati, popravljati, popravljati in tako dalje. Predlog Evropske komisije o dobrinah bodo potrošniki izgubili samodejno pravico. bo po pravilu, če prvo po pravilo ne bo ustrezno. In to pomeni, da bi lahko obtičali ravno v tem ciklusu. Po pravilo, po pravilo, po pravilo. In to ni spremljivo. Svet dan tako misli. Ali pa tudi mi, kot tega smo tega mnenja. Zdržljivost. Veliko ljudi meni, da bi morali ceniti vzdržljivost in da bi podjetjem morali dati vzpodbude, da bi delali proizvode, ki trajajo dlje, še prav posebno, če so to proizvodi višjih razredov. Nekatere države članice so že bolj napredne na tem področju in potrošniki ne bi smeli izgubiti obstoječih pravic. Torej, pozdravljamo formulacijo o minimalnih harmonizacij, ki je v poročilu. Dan se veseli sodelovanja s poročevalcem in sporočevalci v senci na to temo, veseli se napredka in gotovo bo imel kar nekaj predlogov sprememb. Še sama imam pripombe, ampak bom počakala najprej na druge. Najprej Dita Haranzova. Alde, prosim. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za ta osnutek poročila. Pozdravljam pobudo, da ustvarimo okvir, ko lahko spodbujamo daljši življenjski ciklus za proizvode glede na to, da to sedaj manjka v zakonodaji Evropske unije. Ni dvoma, da bo podaljševanje življenjske dobe za proizvode prineslo prednosti v veliko sektorjih in tudi za družbo na splošno. Dva glavna faktorja pa sta, ki prispevata k temu, da proizvod traja le potrošnik in proizvajalec. Vsakega je potrebno ločeno podpreti, zato da bomo aktivno sodelovali pri povečevanju, podaljševanju življenjske dobe predlogi, ki bi dali spodbude potrošnikom, so zajeti v tem poročilu. Jasne informacije, odpadki, pa tudi kar se tiče življenjske dobe proizvodo in popravila proizvodo. Prav tako moramo ustvariti spodbude in spodbujati inovacije pri eko zasnovi, tako da bomo ustvarili bolj trajnostne rešitve za proizvode. To poročilo bi pa moralo iti še dlje, ko skušamo razložiti podrobnosti, ki bi jih lahko storili proizvajalci, da bi podaljšali življenjsko dobo proizvodov. Če želimo resnično doseči premik, ko bodo tako evropski potrošniki se aktivno lotili tega in podaljševali življenjsko dobo proizvodov, pa tudi proizvajalci, ko bodo proizvajali bolj trajnostne proizvode, potem mislim, da nam bo uspelo. Ne strinjam pa se s pristopom, ko usiljujemo določene določbe, kot je obvezno označevanje. Biti moramo previdni pri sledenju našim ciljem, da obveščamo potrošnike, da ne bomo imeli preobsežnih informacij ali informacij, ki bi lahko potrošnike zmedla. Obvezno označevanje o življenjske dobe proizvoda bi lahko ne hote vplivalo na pričakovanja potrošnikov, kar se tiče jamstvene dobe in tako dalje. Če se pogajamo o digitalnih pogodbah, bi lahko to bilo protislovno za te ukrepe. Enako velja za odstavek 17, poziv k temu, da bi ocenili označevanje in življenjsko dobo, pa tudi oceno pravne garancijske dobe. To je je protislovno s pogajanji v zakonodaji, v kateri se sedaj pogajamo. Potem pa so še drugi vidiki, ki jih težko sprejemam, čisto praktično, naprimer 21. odstavek, ki bi ga bilo nemogoče izvajati, po mojem mnenju. Kako pa bi se odločili, ali gre za nujno posodobitev, naprimer, programske opreme? Mislim, da moramo imeti jasne opredelitve, če želimo to izvajati. To velja naprimer tudi za 16. odstavek, kar se tiče zastarelost proizvodov. Gre na zastarelost proizvodov, obstaja, vendar pa najti moramo najboljši način, kako se tega lotiti. Težko je dokazati, ali je življenjska doba bila načrtno očetovana ali ne. In če se zanašamo samo na žvižgače, glede teh informacij, to ni, po mojem, trajnostna rešitev. Preiskati, gledati si moramo druge rešitve. Morda bi imeli bolj dosleden sistem, ki bi omogočal zaznavo na neodvisen način ugrajene zastarelosti. In potem tudi mehanizem za pritožbe na ravni EU, to želite ustvariti, kako bi se ta mehanizem, kako bi ta mehanizem izboljšal mehanizma, ki jo že imamo. Imamo mehanizem za reševanje spletnih sporov in mehanizem za reševanje sporov. To se mi zdi pomemben korak, prvi korak za jasno dosledno politiko, kar se tiče podaljšanja življenjske dobe proizvodov v EU. Bom pa podala nekaj predlogov sprememb v skladu s tem, kar sem ravno opisala. Veselim se sodelovanja z vami pri tem poročilu. Hvala. Uh, Gue. Nikogar. E FDD. Marko Culo. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za um, odlične točke v tem poročilu. To poročilo si prizadeva za eh, podaljšanje eh, življenske dobe proizvodov. In eden izmed naših kolegov meni, da je to proti eh, pravilom svobodnega trga in deloma se s tem strinjam kajti naš trg temelji na uporabi in pa zavrženju izdelkov, ampak eh, zaradi tega se soočamo z številnimi problemi, kajti eh, danes imajo izdelki zelo kratko življenjsko dobo in jih moramo hitro zavreči. Zaradi tega ker ne delujejo ali pa uh, ker so odveč in to uh, ma, ima velike posledice tudi za okolje. Eh, in to eh, vpliva tudi na proizvodnjo, kajti eh, industrija, ki proizvaja te množične izdelke, pogosto prenese sedež svoje proizvodne izven Evropske unije, da s tem zniža proizvodne stroške. Zaradi tega moramo spremeniti vizijo, torej zagotoviti moramo popravljivost izdelkov seveda eh, bo eh, to vplivalo na eh, okolje, pa tudi, ima pa tudi gospodarsko-socialne posledice. Vendar pa je to pomembno tudi z tehničnega vidika, kajti če želiš popraviti določen proizvod, potem potrebuješ tudi ustrezno tehnično znanje. Eh, enako pa velja tudi za zasnovo teh izdelkov z daljšo življensko dobo. Na ta način ne moreš eh, delokalizirati proizvodnje in eh, zaradi tega lahko zagotoviš delovna mesta v Evropski uniji. In popravljivost je pomembna tudi zaradi tega, ker lahko na ta način zagotovimo konkurenčnost tudi pri popravljanju izdelkov, torej eh, popravila ne smejo biti vezana na eh, podjetje, ki proiz, določen proizvod eh, proizvaja. Lahko bi govorili tudi o ponovni uporabi, torej gre za nove funkcije proizvoda, ki več ne more uporabljati svoje primarne funkcije. Kar zadeva eh, osnutek poročevalca, pa imam dve pripombi. Eh, ne strinjam se z pristopom, kar zadeva programsko opremo. Programska oprema je danes eh, pomemben del različnih proizvodov in mislim, da tega vidika ne moremo omejiti, kaj ti to bi pomenilo, da bomo omejili konkurenčnost celotnega sektorja. Namesto, da določamo uporabo programske opreme, predlagam, eh, da eh, omejimo eh, strojno opremo. Naj spet uporabim primer telefona, ki smo ga že večkrat omenili. Ne moremo dovoliti, da Eh, uporabnik več ne bi mogel uporabljati svojega telefona eh, zaradi eh, posodobitve programske opreme, ki bi pomenila, da zaradi nezadostne strojne opreme telefon ne deluje. poročevalca bi rad opozoril tudi, da se pogovarjamo o, o direktivi o pogodbah in ne želim si, da bi to poročilo bilo v nasprotju z tem, eh, kar bo zapisano v direktivi o pogodbah. So we have five speakers. Torej, pet vas je še in 10 minut za tole, torej samo 2 minuti vsak. Najprej gospa Šajde Moze. Eh, eh, eh, hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalcu za to poročilo, to je zelo dobro poročilo in to je tudi izredno pomembna tema. Ni dvoma, da moramo zagotoviti daljšo življenjsko dobo naših proizvodov. To prinaša veliko prednosti, to je dobro za okolje, za trajnost, pa tudi za lokalna delovna mesta v Evropi, pa tudi seveda za potrošnike, konec koncev, da lahko pričakujejo, da bo proizvod, ki so ga kupili, dlje trajal. Zato je zelo dobro, da sedaj poskušamo to bolj jasno izpostaviti. Primer Švedske. Na Švedskem so ravno kar sklenili, da bodo DDV za proizvode, ki jih popravijo, znižali tukaj gre tudi za kolesa, za oblačila, čevle naprimer. Potem se uporabi nižji, nižja stopnja davka na dodano vrednost in to je dober primer, kako država članica poskuša zagotoviti, da bodo proizvodi, ki jih poskušamo, trajali dlje. Dobro, zakonodaje na evropski ravni ne moramo sprejemati, vendar pa dobro se ogledati, kaj počnejo drugi in kakšne spodbude imamo za to, da bi dejansko lahko zagotovili daljše trajanje proizvodov. Kar se tiče označevanja, vem, ne strinjate se vsi, da je potrebno tukaj več storiti. Jaz pa mislim, da je potrebno to označiti, da se torej označi, kako dolgo življenjsko dobo se pričakuje. Tako bi tudi potrošniki imeli v rokah instrument za izbiro proizvoda, ki bo trajal dlje. Vem, to ima potem posledice za druga področja, kakorkoli že hvala lepa gospodu Doronto, to je zelo dobro poročilo. Thank you, uh... Hvala lepa, gospa predsednica. Naj pozdravim to poročilo in pohvalim poročevalca za celovit pristop načrtovano zastaranje, pomankanje rezervnih delov. To so običajno pritožbe hrvaških potrošnikov. Veseli me, kako je bilo oblikovano to poročilo in kako se je rotil poročevalec teh težav. Naj izpostavim pomen um, dostopnih rezervnih delov. Stranke se pritožujejo, da rezervnih delov ni in da če že so, so predragi in je bolje kupiti nov proizvod, kot pa proizvod popraviti. To bi morali rešiti z direktivo o garancijah ali je kot zasnovi. Kot je poročevalec omenil, 70 odstotkov naših potrošnikov raje popravlja, kot kupi nov proizvod. Prav tako tudi študija ekonomskega in socialnega odbora kaže, da je označevanje minimalne ženske dobe imelo velik vpliv na prodajo proizvodov to je koncept, ki bi ga morali še naprej razviti. To bi morala stojiti Evropska komisija in bi morali to tudi izvesti na najbolj učinkovit način. Vpliv na gospodarstvo, o tem se veliko razpravlja, vendar pa študije tudi kažejo, da je ponovna uporaba proizvodov in sestavnih delov nekaj, kar ustvarja več delovnih mest kot samo reciklaža ali to, če se proizvod vrže stran. V tem trenutku je zelo pomembno pokazati prednosti Evropske unije poprečnemu državljanu. In mislim, da bi to bila izboljšava, ki bi jo državljani cenili. Hvala lepa. Lucy Anderson. Lucy Anderson. Well, I... Hvala lepa. Mislim, da je ta osnutek poročila zelo dobrodošel, kar se tiče vprašanj, o katerih govori, je zelo dobro, kar se tiče predloga o dobrinah. Kot veste, namen je oziroma možnost je, da bi področje tega predloga razširili in bi vključili ne samo dobrine, ki kupujemo po svetu, temveč vse dobrine, vso blago, ki se kupuje po EU, ki je fizično mm, blago, ki ga je možno prijeti v roke, naprimer. Torej, tukaj moramo urediti pravice potrošnikov zelo dosledno. In ta predlog je zelo dobrodošel, kajti potrebujemo rešitve, ki bodo zadostira sodobnemu svetu. Kar se tega tiče, je veliko dokazov, ki jih vidimo do določene mere, odvisno od tipa proizvoda, o katerem govorimo. Torej, zelo težko posploševati. In težka maroga nas čaka, ko bomo podali predloge spremem, da bomo povedali, kaj smiselnega glede na niz proizvodov, o katerih govorimo. Lahko govorimo o čevlih ali pa o dragem ponovalcu posode. In seveda, ne morejo se si potrošniki privoščiti dragega nakupa določenega proizvoda. Vendar pa, seveda, če ne upoštevamo določb pogodb, kar se tiče harmonizacije skupnega trga, vse to odemeljuje visoko raven zaščite potrošnika, zaščite okolja to moramo zagotoviti, za to gre. Če tega ne bomo uredili, potem nam bo spodletelo. Ne moramo enostavno reči, da bo trg rešil vse. Upam, da bomo dosegli napredek in bo to olajšalo pravna vprašanja pri pogodbah o tepljivih dobrinah, poleg tega pa tudi razpon našega dela v našem odboru in tudi druge. Hvala lepa. Evelyn Gebhardt. Hvala lepa. Tudi sama se želim zahvaliti poročalcu za dobro pripravo poročila. Naj se lotim dveh stvari, ki sem, ju, ki sem jih slišala. Prvič, da bi se naj, sedaj naj podvojevali zakonodajo, ker že imamo zakonodajo o prodaji. Ne, to ni res. Tukaj gre za zelo v prihodnost usmerjeno politiko pravice potrošnikov so v spredju in mislim, da je to pravi način, da si spet povrnemo zaupanje potrošnikov v proizvode, ki se proizvajo v EU. Prav tako pa potem ustvarimo delovna mesta na različnih področjih, kjer se izvajo popravila. In to je tudi pomembno v tržnih razmerah, v katerih smo, vsaj na katerih državah članicah v EU. Drugič, Odločno ugovarjam tezi, da bo trg že vse uredil, in da ta zakonodaja ni pozitivna za državljane. Če ne bo pravil, bo to škodilo tudi podjetjem, kajti potem bo veljala pravica močnejšega. In to so potem seveda velika podjetja, ne pa MSP-ji ki jih moramo podpreti. Samo res velika podjetja bodo potem cvetela in bodo skušala otegniti denar in ustvariti kar se da malo delenih mest. Če torej kdo trdi, da je to prihodnost, potem je to enostavno napak. Moramo pokazati, da tisti, ki to vedno znova omenjajo, končno pogledajo resnici v oči in končno ugotovijo, da tako politike ne moramo voditi. Hvala. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim kolegi Doronu za zelo zanimivo razpravo po predložitvi osnutka svojega poročila. V svojem tonu je to zapisal in sedaj seveda opravičeno razpravljamo o tem. Tri točke bi rad jasno povedal. Prvič, Res. Obstajajo razmere, Lucy Anderson je opisala eno, ko potrošniki že sedaj imajo pravice po evropski zakonodaji, pa jih ne uporabljajo v polni meri, jih ne morejo v polni meri uveljavljati in moramo pomisliti, kaj lahko storimo, da bi to spremenili. Sedaj imamo vrsto zakonodajnih predlogov, ki, če bi jih ustrezno izvajali, po mojem mnenju, ta primer Lucy Anderson, a ne se počujem, to je bila. Eh, finska kolegica pač čaka v senci socialdemokratov, ki bi torej onemogočali take primere v prihodnje. Potrošnik, proizvod, ki je še v garanciji, mora imeti možnost uveljavljati svoje pravice v tem obdobju. To je naloga vseh nas, ki smo pristojni za izvajanje. Države članice so imele težave, tiste, ki, jo, ki te težave še imajo, se morajo tega ustrezno lotiti. Drugič, To, kar je dejala gospa Šalde Moze, se mi zdi zanimivo. Danska, očitno, tudi sam nisem vedel. Švedska, a se upravičujem, Švedska, tega nisem vedel, je storila že konkretne jasne korake, da bi dosegli sledeče atraktivne proizvode, investicije v storitve in istočasno potisniti v spredje potrošnike, ki si ne more privoščiti zelo dragih proizvodov, ki imajo dolga garancijska obdobja. To je tisto, za kaj gre. Lucija je o tem govorila. Mislim, da lahko rečemo, da bi naj proizvodi dolgo trajali, ampak nekdo bo moral to, za to tudi prevzeti stroške. Zdi se mi pa napak, če bi sedaj morali za to plačati samo najrevnejši. Potrebno je ustvariti pravo ravnovesje. In zanima me, če bi poročevalec morda ta švedski primer želel podrobneje preveriti, kajti potem bi imeli tudi davčne spodbude za podjetja, kajti res je to, kar je dejal kolega Scheinfeld, trg lahko ponudi na koncu koncu najboljše spodbude za delovanje določenega sistema. Hvala lepa. Hvala lepa, še sama nekaj pripomp. Najprej zelo pomembna točka. Ne smemo domnevati, da je v vseh sektorjih tako, da so proizvodi manj trajnostni. Avtomobilska industrija, naprimer v tem trenutku, vidijo, da je vedno manj avtomobilov na popravilih, ker je manj nesreč zaradi digitalne tehnologije, ki pomaga voznikom. Torej, oni že imajo daljši življenjski ciklus potem nova tehnologija na splošno, omogoča lažje popravilo. Na moje mikrovalovki se je pokvarilo držalo. Pogooglala sem to in potem je del hitro prispel čez dva dni. Zelo poceni sem ga dobila. YouTube pa mi je potem pokazal, kako naj to popravim. In čez pol ure sem to popravila sama s standardnim Philipsovim izvijačem za manj kot 10 evrov. <laughs> In mislim, da če potrošniki vedo, da bodo proizvajalci zagotovili mestne dele, potem bodo to prekupili. Dan danes si lažje sami pomagamo v digitalnem svetu. In govorimo tudi o 3D tiskanju, naprimer. To je tudi zelo pomembno. Čeprav mislim, da ni potrebno, da so vsi katalogi brezplačni. Jaz bi tako ali tako plačala proizvajalcu za to, da sem dobila ta del in informacije o tem. Hvala lepa za to poročilo. Ne mislim nojno, da so vsi proizvodi enaki ali da morajo države članice namenjati davkoplačevalska sredstva ali fiskalne ukrepe za promocijo prodaje iz druge roke in popravil. To se že dogaja v današnjem gospodarstvu. In potem tudi ne vidim nujno potrebe, po evropski oznaki o vzdržnosti, če bo potem to otežilo dostop novih proizvodov na trg. Torej, nisem prepričana, če smo se dogovorili glede rešitev. S konceptom pa se strinjam in se veselim, da bomo nadaljevali z našim delom. Tako, sedaj pa dobi besedo poročevalec, prosim. Merci Viki, euh, mais, mais c'est heureux. Hvala lepa. Viki, euh, še dobro, da se ne strinjava glede vsega, kaj ti euh, na ta način lahko izmenjamo mnenja in uh, dosežemo to kolektivno inteligenco. Ne bom dolg, kaj ti uh, pozno je že in imamo še uh, druge stvari. Zahvaljujem se vsem za vaše prispevke. Torej, z nekaterimi točkami se strinjate, druge je treba izboljšati. Rad bi se samo vrnil eh, na to, kar je povedal gospod Scheinfeld. Torej, eh, razumem traumatizem, ki ga predstavlja komunistična diktatura in dejstvo, eh, da ste živeli v takšni državi. Sam sem bil proti komunizmu in to že od majhnega in zato povsem razumem težave, ki jih to povzroča. Ampak ideologija, ne glede na to, kako je slaba, ne sme uh, biti nadomeščena z drugo ideologijo, povsem drugačno, ki pa lahko ima enake učinke. Torej, sedaj iščemo ravnotežje med trgom, med okoljem in socialno razsežnostjo. In to je res v čas parlamentu, da si prizadeva za to ravnotežje. Naj povem, da je moje uh, poročilo, poročilo, ki temelji eh, na poročilu odbora za ekonomske in socialne eh, eh, zadeve, ki je bilo izglasovano soglasno, torej tu gre za kolegi, kjer imamo predstavnike civilne družbe, podjetnikov in tako dalje. Torej, naj vam povem, da ne delujem v imenu nobene ideologije, glede tega ste lahko prepričani. In tudi ne želim eh, trditi, da je država tista, ki se mora odločiti eh, v imenu podjetnikov in tako dalje. Nasprotno, ampak država mora na evropski ravni zaščititi evropsko industrijo. Eh, in pa eh, delovna mesta. Torej vse primere, ki sem jih podal o rezervnih delih in tako dalje, na to kažejo. Prosim, da se ne sklicujete na Kubo in na ne vem katere države še, eh, zato da se tu zoprstavljate poročilu, katerega namen je obraniti evropsko gospodarstvo. Torej tu gre vendarle za veliko bolj resno zadevo kot za nek ideološki spor. Uh, sicer pa eh, se bom, eh, bom stopil v stik z vsemi, eh, ki ste podali vaše prispevke, zato da bomo lahko izboljšali poročilo. Zahvaljujem se vam za te prispevke. Mislim, da je pomembno, da si to tudi izmenjamo. Hvala. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je tudi 14. februar. Prehajamo na naslednjo točko. Pomembno poročilo Olge Sehnalove. Vsa poročila so seveda pomembna, ampak to je pa izjemno pomembno. Gre za sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov. 535 predlogov spremembe je.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 Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi. Kot je predsednica že omenila, je ta dokument dobil 535 predlogov sprememb. Vesela pa sem, da vam lahko povem, da si večina ne želi spremeniti načela sodelovanja. Želite samo pokrpati pomankljivosti, ki škodujejo potrošnikom. In to je bil duh večine teh predlogov sprememb in zato sem zelo hvaležna. Sedaj pa specifične točke. Najprej dodana vrednost. Osmi člen, ki razširja možnosti, pa tudi način, kako se lahko izvedejo popravni ukrepi. To je je bila najbolj zanimiva točka za vas. Veliko izmed vas bi si želelo bolj specifične ukrepe, naprimer kolega Koeljo, ki zahteva omejitev nadzora samo za mesta, kjer trgovec trguje. Nekateri želite omembo pravilo varnosti podatkov, listine o temeljnih pravicah in strinjam se z vami. Potem pa dodane možnosti. Ukinitev spletnih strani, strinjam se s tistimi, ki menijo, da bi to naj bil izjemni shod v sili. Samo v primeru, kot trgovec se ne odziva na prejšnja opozorila. Strinjam se s kolegom Koeljom, ki pravi, da bi to moral biti samo ukrep, ki se odziva uporablja za izogib večjim tveganjem in zaščiti potrošnike. Kar se tiče nadomestil za potrošnike povračila, tukaj seveda obstajajo razlike. Kot običajno mislim, da je pomemben predpogoj za pošten notranji trg in so ukrepi upravičeni. Prav tako je pomembno, da izvedemo ustrezne ukrepe. Morajo biti sorazmerni, funkcionalni, ustrezni. Viki Ford to omenja, pa tudi, da morajo spoštovati zakonodajni okvir določene države članice, kot to omenja kolega Švab. Res je, v nekaterih državah članicah je potrebno, potrebna sodna odredba za te korake, vendar pa ne želimo, da paraliziramo sistem zaradi tega, ker ni pravih pristojnosti. Nadaljevali bomo razpravo o novem pojmu in sicer razširjene kršitve na ravni EU. To so primeri, kjer so preiskave kompleksne, kjer se je potrebno usklajevati med različnimi državami članicami. Pragovi, kar se vas tiče, tukaj se niste enotni. Vsi predlogi sprememb pa so nižji kot prvotni predlog komisije. Naprimer, Koeljo pravi, da bi morali imeti ustavno večino držav članic in prebivalstva. Nekdo drug pravi, da bi morali iti še više. Kolegica Reda pa meni, da bi morali imeti enotni kriterij, to je enostavna večina držav članic. To je tudi moje mnenje. Če si pogledamo nekaj, kar se dogaja v 14 ali 15 držav članicah, potem je to jasno, da je to težave na evropski ravni. Bom pa nadaljevala z razpravim na to temo. Potrebno je pojasniti tudi vlogo komisije, ki bo ključna v določenih razmerah. Sama sem podala predlog, ki bi jamčil, da bi nadzorni organi se posvetovali med sabo. Čeprav nisem prav prepričana, kako entuzijastične bodo države članice glede tega. Tudi glede tega bomo morali nadaljevati z dialogom. Pomembno poglavje je tudi mehanizem za opozorila. Lahko ta mehanizem poda potrebne informacije nadzornim organom. Mislim, da je pomembno, da tako potrošniške organizacije, kot tudi, in to pravi ta Vicky Ford in gospod Sulik, trgovinske organizacije morajo biti sposobne podajati informacije, ki morda inšpektorjem ali nadzornikom niso na voljo na trgu. Na hitro bom menila še nekaj drugih razlikov mnenjih. Naprimer, ne strinjamo se s tem, kar meni komisija bi moralo bi moral biti rezultat izvedbenih aktov. To bi morali biti tehnični detajli. Strinjamo se, da ne smemo nikogar eh, preč obremeniti z birokracijo. Tako da moramo zagotoviti, da bodo načrti in nadzor enostavni in spremenjeni. Hvala lepa vsem za predloge sprememb, hvala lepa za navdih, vesela pa bom, če mi boste podali še kakšno mnenje, imeli bomo pa še en sestanek po očalcu senci in upam, da bomo zbližali naša stališča v skupnem interesu, uprit nas vseh in bomo potem dobili močan mandat še pod malteškim predsedstvom za pogajanje sveta. Pod Koeljo. Eh, Hvala lepa. Predvsej elementov je bilo že omenjenih. Mislim, da vlada predvsejšnje soglasje, kar se tiče glavnih ciljev, ki so pred nami. Mislimo, da je predlog komisije zelo pozitiven in potrebno bo rešiti naše težave glede uredbi iz 2004 in 2006. Zato je potrebno pospešiti usklajevanje. Po drugi strani pa je prvotni predlog komisije stvaril tudi precejšnje soglasje v našem odboru. Verjamem, da bo to vodilo v kompromise in potem pozitivna pogajanja. Štiri področja so, kjer se strinjamo, po našem mnenju. Najprej, potrebno bo odpraviti niz različnih ukrepov, ki so prvotne predlogom. Potem moramo spoštovati subsidijarnost, sorazmernost in suverene pristojnosti držav članic na različnih področjih. Tretjič, spoštovati moramo pravo skupnosti, nacionalno pravo, kar se tiče zaščite podatkov in zakonodaje na tem področju. In četrtič, potrebno bo spremeniti nekatera pravila po EU. Osmi odstavek je najbolj sporen, ima različne elemente, ki se zdijo ključni za kolege, če želimo ustrezno izboljšati mehanizme, da bodo bolj učinkoviti. Tistim, ki kršijo zakonodajo, pa moramo jasno povedati, da se ne bodo več mogli izogibati pravilom s tem, da prehajajo meje. Nacionalni organi nacionalne sodišča bo določala v nacionalnih vprašanjih. Tega ta uredba ne ogroža, to je potrebno izpostaviti. Predvsej kritik je bilo slišati glede predloga, da želimo torej odstraniti te pregorative držav članic. Potem G in L je zapisano da to velja za spletne strani, ki jasno izkrivljajo trg in povzročajo prevare. Na skupnem trgu moramo poskrbeti, da tega ne bo. Bilo pa je že izpostavljeno, da se zdi, da bo zelo težko zagotoviti nadomestila potrošnikom za čezmejne primere prevar. Ne moremo nazadovati, kar se tiče pravic potrošnikov. Želimo obdržati visoko raven zaščite potrošnikov in potem na koncu 21. odstavek. To je edini odstavek, kjer se z Olgo Sehnalovo ne strinjam. tukaj bi naj komisija koordinirala skupne ukrepe. Mislim, da ne bi smeli vzeti pooblastil komisije, morali bi jih pooblasti, povečati še celo, oprostite. In potem kriteriji po EU, Olga je o tem že govorila, različni so. Nekateri gredo v eno, drugi v drugo smer. Vedno pa sem menil, tako kot tudi Olga, da so kriteriji v prvotnem predlogu bili preveč zaključeni, preveč omejeni in potrebujemo nove rešitve. Nekateri predlogi odpirajo dostop. Kompromis bi morda lahko bil sledeč, kot je dejala Olga, bi večina držav članic morala imeti določeno minimalno raven prebivalstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Chcem sa poďakovať u pani Sehnalovej za... Rad bi se zahvalil gospe Senelovi za to poročilo. In rad bi poudaril, da po mojem mnenju Evropska unija pretirava uh, eh, pri varstvu potrošnikov, kajti potrošniki zelo dobro poznajo svoje pravice. Uh, ampak uh, naj vam navedem nekaj uh, konkretnih primerov, uh, da podprem svoje argumente. Omenil sem že uh, predlog spremembe 202 in pa predlog spremembe 203 gospoda uh, Švaba. Ne zdi se mi potrebno, da bi to, eh, te prestojnosti prenesli na nek določen organ. O tem morajo odločati države članice. Eh, drugič, kot je zapisano v predlogu spremembe 204, morajo eh, biti minimalne meje učinkovito zastavljene in v tem se morajo odrožati, odražati tudi sankcije. Pri tem je upošte, potrebno upoštevati evropsko pravo. Torej, če želite vstopiti v določeno stavbo, potem morate počakati, da o tem odloči sodišče. Zato podpiram predlog spremembe 207 pa tudi predlog spremembe 231 Karlosa Koelja. Tretjič, ne morem podpreti, da spletna stran da bi bila eh, spletna stran nekega eh, prodajalca odstranjena, kot je predlagala Evropska komisija, eh, ne da bi o tem odločale države članice. Države članice se morajo odločiti, ali želijo to prevzeti ali ne. Ne zdi se mi potrebna harmonizacija na ravni Evropske unije. Tukaj se strinjam z eh, mnenjem kolegice Koraca Bild eh, in to je predlog spremembe 307 ali pa eh, predlog spremembe 321 Andreasa Švaba. V številnih predlogih sprememb je zapisano, da ima potrošnik pravico do povračila za nastalo škodo prosil bi eh, za primere tistih držav članic, kjer takšnega prava ni. Zagotovo obstajajo različna pravila na ravni držav članic, ampak prepričan sem v to, da je eh, to pravo že vključeno, oziroma da je ta zakonodaja že vključena v pravo vsake države članice. Potem pa predlog spremembe 39 poročevalke, kjer gre za okvir za varstvo potrošnikov. To ni potrebno. Kot sem že povedal, Eh, sem v svojih predlogih spremem 238 in 237 želel izpostaviti, da eh, morajo imeti podjetja polnopravne eh, pristojnosti, ko gre za posredovanje informacij o eh, kršitvi njihovih pravic. potem pa pravilo o kršitvi pravnih predpisov. V različnih državah članicah obstajajo različni roki od 6 mesecev do 3 let in eh, tudi potek tega roka je resnič, različno zastavljen, zato ne vem, zakaj bi eh, potrebovali harmonizacijo na tem področju. Strinjam se z predlogom spremembe 294 gospe Korace Bild in sicer eh, kar zadeva nadzor eh, na terenu. Rad bi se zahvalil eh, poročevalki za tematska srečanja z poročevalci v senci. Tam bomo razpravljali o drugih predlogih sprememb. Zaenkrat pa najlepša hvala. So, Hvala lepa. Ne vem, če želi kdo spregovoriti za liberalce. Ne. Julija Reda za zelene. Hvala lepa. Močno podpiramo pristop um, poročevalke k temu poročilu, ki vključuje kar predvsej pomembnih točk v zvezi z okrepitvijo položaja pristojnih organov. Zlasti bi izpostavila eh, zahtevo, da eh, se eh, v primeru, da pride do kršitve potrošnikovih pravic, pride tudi do nadomestila. Eh, seveda pa je treba predvideti eh, za eh, pristojne organe tudi v dovoljšno število človeških in drugih virov, zato da lahko to delo opravljajo. Glede tega bi želeli izpostaviti tudi dejstvo, da je pomembno nadzirati ne samo nakup eh, blaga, temveč da je treba uh, najti način, kako tudi razmišljati v obratno smer. Zlasti uh, pri kršitvah je treba razmišljati o tem, kak, kako naj se uh, upravlja z domenami, kakšne naj bodo umestni ukrepi, kakšni naj bodo ukrepi v primeru, da ni ustreznih uh, odzivov na nje. Prvi ukrep uh, pri. Uh, kršitvah eh, potrošnikovih pravic je, da se vprašamo, eh, odkot prihaja informacija in da se ne osredotočamo na domene, torej proti kakršnim koli ukrepom blokiranja smo. Ampak, če je pač edina možnost, da se uh, izbriše domeno oziroma da se jo preusmeri, potem je to res. Uh, uh, primerno samo uh, v obspoštovanju uh, eh, temeljne listine o človekovih pravicah in uh, drugih um, uh, ustreznih zakonodajnih uh, načel. In prav tako mora uh, pristojni organ tudi torej sprejeti takšno odločitev in takšna odločitev mora temeljiti tudi na sodni odločitvi prav tako bi potrebovali tudi um, ukrepe glede um, izvedbenih pristojnosti, ki morajo biti bolj natančno opredeljene. Uh, in eh, glede eh, določb, ki urejajo preglednost. Eh, tudi podpiramo pristop, ampak dodali smo še nekaj specifičnih predlogov sprememb, s katerimi želimo to bolj uskladiti z določbami splošnega javnega interesa, ki jih najdemo že v direktivi o um, poslovnih tajnostih. Torej, eh, tako kot ta direktiva že predvideva razkritje v interesu, torej javnem interesu, v interesu eh, varstva okolja in podobno, v takšnih primerjih potem se takšno razkritje lahko tudi dovoli. Prav tako eh, sprejemamo, da se CPC uporabi tako za uredbo o geoblokiranju, kot tudi pri eh, uredbi o prenosljivosti. Veselim se razprave in mislim, da gre ta predlog v pravo smer. Še kdo želi besedo? Dispina? Hvala lepa, gospa predsedojoča. Se upravičujem. Eh, pozabila sem gospoda Dante. Rad bi se zahvalil Olgi Senalovi za odlično opravljeno delo, za eh, izboljšave eh, že tako dobrega besedila predloga komisije. Naj spostavim nekaj temeljnih točk za našo eh, skupino četrt člen, prvi in drugi odstavek, menimo, da je eh, ključno vključiti eh, možnost eh, nacionalnih organov, da sami odločijo o nadomestilu zaradi nastale škode. Ravno tako se nam zdi zelo pomemben osmi člen. Cilj tega člena je, da eh, okrepi eh, minimalne pristojnosti eh, organov v državah članicah, kar zadeva sankcije, pa tudi ukrepe za zaščito potrošnika. V členu 35 gre za ukrepitev potrošniških organizacij. To se nam zdi ravno tako zelo pomembno. Eh, določeno je tudi, da naj bi bile polnopravno vključene v eh, zgodni sistem opozarjanja. Odlična je tudi uvedba mehanizma eh, za bolj specifične kazenske prestopke, ki škodijo potrošnikom menimo, da je potrebno definirati nižje meje kot v členu 21, tako kot je že predlagano v uh, osnutku Evropske komisije. Strinjam se z uh, spremembami poročevalke in menim, da uh, bo Evropski parlament z pomočjo predlogu sprememb vseh poslanskih skupin lahko sprejel kompromisno besedilo, o katerem se bomo lahko tudi pogovarjali s svetom. Hvala lepa. Now, uh... Dobro, sedaj pa dajem besedo komisiji Despine. Izvolite. Hvala, Nikola. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za vaše prijazne besede prej. Torej, ne nameravam nehati delati zimkom in v um, korist potrošnikom. Pripričana sem, da bomo še naprej uh, tudi glede predloga CPC zelo dobro uh, sodelovali s tem uh, odborom. Uh, Eh, gospa Senalova, hvala lepa za vaše poročilo, hvala eh, vsem eh, članom vašega odbora, poročevalcem v senci, kajti ta. Uh, Eh, predlog je zelo dober, poročilo eh, se tudi ustrezno nan odziva. Želela bi podati samo eh, nekaj pojasnil. Torej, namen tega predloga je, da mm, nacionalni organi v vseh državah članicah razpolagajo z enotnimi orodji za zagotavljanje Eh, varstva potrošnikov. Torej, eh, tu namen ni, da se vsa ta orodja kumulativno uporabljajo. Eh, nekatere države članice imajo določene pristojnosti, druge ne. Torej, um, naprimer, uh, v nekaterih državah članicah obstaja možnost, da se izbriše neka spletna stran. Uh, torej, namen je bil, da se to poenoti da se te pristojnosti poenoti in to, da se tudi um, določi, v kakšnih okoličinah je to možno skladno z nacionalnim zakonodajnim okvirom, um, ob upoštevanju uh, načela um, sorazmernosti in tako dalje. Torej, uh, glede nadomestila potrošnikom, tu mislim, da ste razumeli, da. Um, v nekaterih pravnih tradicijah to že obstaja. Ampak k temu nas je spodbudilo tudi eh, število različnih eh, kršitev, ki smo jim bili eh, priča v zadnjem času. In zlasti v primerih, ko je prizadetih veliko posameznikov. Torej, ampak to je pristojnosti držav članic. Kar se tiče možnosti za komisijo, v primeru, da pride do kršitve na eh, ravni Evropske unije, torej to je bil temelj predloga komisije. To je bil um, glavni razlog, zakaj je komisija predlagala torej, pregled te uh, uredbe CPC. Se pravi, uh, pri uh, oblikovanju predlogov sprememb je res pomembno, da to upoštevate. Se pravi, da je šlo res za to izhodišče, da komisija, da se lahko odzove v primeru teh množičnih kršitev. Uh, Torej, eh, komisija se je odločila za ta visok prak tudi zato, eh, da se lahko odzove za takšne, eh, na takšne primere, torej za primere kršitve na ravni Evropske unije, torej množične kršitve. To je bil razlog za to, da je bil ta prak v predlogu komisije oblikovan na način, ki ga poznamo. Torej, strinjam se s tem, da bi bilo dobro v tej, eh, v tem zakonodajnem obdobju že imeti mandat. Torej, ta teden eh, v sredo bomo o tem razpravljali na Koreperju in upam, da bo Koreper tudi eh, dobil mandat oziroma da bo dobili mandat Koreperja za, to, da, za ta splošni pristop in upam, da bomo lahko na tem delu nadaljevali torej v času malteškega predsedstva. Torej, delo je bilo v veliki meri upravljeno in mislim, da je besedilo sedaj tudi godno za takšna pogajanja, kajti ne ostaja veliko točk, ki eh, so še odprte. Komisija bo v, torej ob medinstitucionalnih razpravah tudi podprla eh, stališče parlamenta, ki gre eh, v veliki meri v smeri komisije in ki si prizadeva tako kot mi za to, da se spoštujejo pravila varstva potrošnikov. Olga, um, te lahko prosim, da si čim, čim, čim hitrejša. Hvala lepa za besedo. Ne bom eh, povzela razprave. Mislim, da je jasno, o čem je treba še razpravljati in prepričana sem, da bomo šli v smer kompromisa, tako kot so uh, povedali že e, drugi. Svetom se bomo e, pogajali o končnem besedilu in velim se sodelovanja. Hvala. Hvala. E, svet še ni pripravil skupnega pristopa, torej prvega skupnega pristopa. Torej, kar lahko storite za to, da se dogovorite naprej, torej pred trialogom, bo koristno. Torej, to vedno zelo pomaga pri dialogu s svetom. Dobro, zadnja točka na, splet, eh, na današnjem sestanku je. je zakonodajni nadzor regulirani poklici v Evropski uniji. Martin? ki je eh, vodja oddelka na komisiji in ki nam bo povedal nekaj več eh, o eh, situaciji v zvezi z to direktivo o reguliranih poklicih. Veliko smo razpravljali o tem in to nas bo prav gotovo vse zelo zanimalo. Hvala lepa. Izvolite, upam, da boste tudi predstavitev lahko videli na vaših zaslonih. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Dobro večer vsem, pozno je že, veseli me, da vas ta tema zanima. Bom poskušal biti kar sedaj hiter mm, in vam podati pregled eh, sedanje situacije glede mm, izvajanja direktive o reguliranih poklicih, ki je bila pred nedavnim revidiranjem. Upam, da lahko predstavitev vidite. Torej, eh, direktiva mm, je bila um, spremenjena leta 2013, torej eh, do 18. januarja 2016 bi morala biti prenešena, torej sedaj smo leto po tem. Države članice so potrebno zakonodajo do neke mere že sprejele, sedaj pa bi vam povedal samo nekaj besed o uh, Eh, vprašanjih, ki vas bodo posebej zanimala. Kot vidite na zaslonu, je bila ideja ta, da smo želeli eh, omogočiti dostop do teh eh, poklicov, ampak na varen način. Torej EPC, torej Evropska poklicna kartica in pa sistemom obveščanja smo se zavarovali pred določenimi zlorabami. Eh, torej, eh, tu imamo, torej, glavne novosti so um, pravila o dos, delnem dostopu do reguliranega poklica, kar razširja področje uporabe direktive za um, profesionalce, ki niso v celoti kvalificirane. Torej, to uh, omogoča državam članicam, da dajo delni uh, dostop. Um, tistim, ki še niso kvalificirani, to je tudi skladno z sodno prakso sodišča in eh, to temeli tudi med, eh, na um, sodelovanju med državami članicami, glede usposabljanja, glede uh, testiranja usposobljenih um, in to je povezano tudi uh, z. Um, uh, vzajemnim priznavanjem rezultatov tega usposabljanja. Na to temo smo imeli tudi eh, vajo, kjer so države članice preučevali možnosti, kako lahko izboljšajo to sodelovanje. Seveda nismo pustili držav članic sami pri njihovem delu eh, pri izvajanju, torej organizirali smo konferenco v februarja 2014, eh, imeli smo kar nekaj delavnic eh, v zvezi z izvajanjem. 6 do 8 sestankov smo organizirali z državami članicami vsako leto, torej v kontekstu skupine koordinatorjev, to so strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice. In prav tako smo imeli tudi načrte za izvajanje, številne eh, dvostranske izmenjave z državami članicami in eh, vedno smo bili na voljo državam članicam, če so te potrebovali pomoč pri izvajanju in to smo tudi uh, zadnji dve in pol leti ponudili državam članicam. Naslednja prosojnica. Sedaj smo v fazi uh, pregledovanja uh, ustreznosti prenosa te zakonodaje in uh, v prvem krogu smo uh, že spomnili nekatere države članice, da uh, zamujajo z prenosom zakonodaje. Uh, Torej, sedaj uh, smo uh, obrazložena mnenja tudi posredovali 16 državam članicam, kar je kar precej. In pri tem moramo vedeti, da imamo celo vrsto uh, takšnih um, nacionalnih uh, ukrepov za prenos zakonodaje, 13 držav članic v celoti, 10 delno uh, in s petimi državami pa, članicami, pa nimamo nobene komunikacije v zvezi s temi ukrepi. Torej, zakonodaja je na voljo. Ali lahko to še enkrat poveste? Pet držav članic imate, ki niso komisiji prenesle, uh, ki niso komisije obvestile v zvezi z nacionalnimi um, uh, ukrepi glede prenosa direktive. Se pravi, tu gre za uh, prenos revidirane direktive nas lahko spomnite na glavne točke te revizije. Ja, torej tu imamo uh, mehanizem uh, obveščanja, opozarjanja, potem uh, evropska poklicna kartica in celo vrsto tehničnih vidikov za uh, izvajanje vzajemnega priznavanja usposabljanja itd. In nekatere države imajo očitno s tem težave. Se upravičujem, da sem vas. Uh, prekinila. Ampak kaj to pomeni, da eh, te države tega ne počnejo ali da niso prenesle zakonodaje? Pomeni, da niso prenesle v zakonodaje, v nacionalno zakonodajo, v direktivo zakonodajno, nacionalno zakonodajo, oziroma da niso komisije o tem obvestile. Torej, v bazi podatkov, ki je temu namenjena, eh, vidimo, da pet držav članic komisije ni obvestilo o teh eh, uh, ukrepih prenosa v nacionalno zakonodajo. Uh, kot sem povedal, uh, za te države, uh, kjer imamo zakonodajo, ki je bila prenešena, torej velja, da smo sedaj v fazi, ko pregledujemo, če je ta zakonodaja ustrezno uh, izvajana skladno z direktivo. Torej, nekaj, kar smo že omenili, je Evropska poklicna kartica. In to, tu imamo eh, postopek elektronskega prepoznavanja bolj kot neka kartica, torej to vodi v odločitev države članice, da prizna določene kvalifikacije ki, eh, so, ki jih najdemo v elektronskem certifikatu. Torej, to je postopek, ki ga vzpostavimo skupaj z državo članico in to temelji na sodelovanju med državo gostiteljico in um, državo, iz katere oseba eh, prihaja in to se nanaša na določene poklice, na um, eh, farmaceute, um, na nepremičninske posrednike in tako dalje. Torej, v prvem letu EPC-ja mm, smo gotovili, da je bilo to zelo uspešno. Prejeli smo 2100 um, prošen, izdanih je bilo 700 EPC-jev in mislim, da je to. Um, da je do tega prišlo, tudi zaradi tega, ker je bil predvsejšen javni interes, torej zelo eh, veliko eh, interesa so izrazili tudi profesionalci, veliko društev eh, je bilo tu tudi udeleženih in kampanja obveščanja je bila zelo dobra, torej s konferenci, videoposnetki in tako dalje. In tu vidimo tudi razdelitev, torej EPC-jev, po področjih in zanimivo je, da eh, so, naprimer, gorski vodiči, ki niso bili sprva eh, prepoznani kot eh, najbolj zainteresirani, da njih se je izkazalo, da so zelo mobilni in da jih je tudi največ. Torej, kot rečeno, mobilnost mora biti varna in eh, zato skupaj z EPC-em, da smo vzpostavili tudi tako imenovan eh, mehanizem. Um, opozarjanja, torej tu gre za opozorilo, ki ga ena država članica, ki je ugotovila, naprimer, eh, da nek mm, profesionalec ne opravlja svojega dela ustrezno ali da je v kakršnokoli disciplinskem postopku in tako dalje, o tem obvesti druge države članice. To velja zlasti za eh, osebe, ki delajo v zdravstvu ali v izobraževanju oziroma z mladimi tu imamo kar veliko število teh eh, opozoril in eh, to je vodilo v vprašanje, ali je to sploh eh, možno izvajati glede na tako veliko število, ampak pač logično je, da imamo tako veliko število opozoril v sistemu glede na to, da to predvideva zakonodaja in moramo pač zagotoviti, da bodo države članice to lahko ustrezno uh, izvajale. In na, na to, eh, kar je res zelo, zelo um, pomembno, je eh, vzajemna evalvacija in pa eh, transparentnost. Pri tem je šlo za torej, izvajanje člena 59, to se nanaša na modernizacijo, poenostavljanje in izboljšanje dostopa do reguliranih poklicov v državah eh, članicah in tu si prizadevamo za eh, spodbujanje mobilnosti, eh, ustvarjanje delovnih mest in tako dalje. Na to imamo proces, torej kot sem že povedal, imamo bazo podatkov, ki je javno dostopna in tu imajo vsi deležniki tudi dostop do tega, da vidijo, kateri poklici so regulirani v posameznih državah članicah in ta baza podatkov ima pač številne. Mm, številna urodja in države članice pač pojasnjujejo, kakšna so pravila eh, reguliranih poklicov um, in eh, kako, um, eh, kako je zagotovljen dostop in tudi v kolikšni meri so pravila sorazmerna s cilji, ki jih sledijo države. Torej, organizirano je bilo celo vrsto sestankov v Bruslju, torej nismo razpravljali o vseh um, 500 in več eh, reguliranih poklicih, ampak eh, pač o nekaterih najpomembnejših. Na to je bila organizirana tudi konferenca eh, in to nam je tudi omogočilo razpravo o vseh teh vprašanjih in na koncu je bil namen, da države članice pripravajo nacionalne akcijske načrte, torej v katerem države članice tudi pojasnjujejo zaključke, ki so jih potegnili iz te evalvacije. Iz te, iz evalvacije. Torej, rezultati eh, te vzajemne evalvacije kažejo, da imamo zelo različno zakonodajo, tudi v primerljivih poklicih v državah članicah, omejeno število reform, veliko težav pri izvajanju eh, ocene sorazmernosti. Države članice so imele zlasti torej, težave eh, zaradi tega, ker to predstavlja tako obširno mm, breme dela. In poleg tega tudi eh, kriteriji niso bili povsem jasni in države članice lahko to še izboljšajo, lahko tudi izboljšajo to, da torej, zakonodajo, ki se uporablja in zagotovijo, da bo ta eh, kar se da najbolj primerna. Torej, kot eh, rečeno, je follow-up tudi predviden v členu 59 eh, direktive o poklicnih kvalifikacijah. Eh, letos je predstavljen tudi svežen o storitvah, pobude, torej svežen pobud o storitvah, torej januarja 2017 in eh, tu imamo torej smernice glede potreb na področju reform. In tu imamo sedem različnih skupin teh eh, pobud, eh, s katerimi, lahko, s katerimi državam članicam ponujemo možnost, da izboljšajo sedanjo zakonodajo in eh, tudi da izvedejo tako imenovan test sorazmernosti za novo uredbo. Torej, o tem sem že govoril. Nekatere države članice imajo težave z uh, oceno sorazmernosti in to ni povezano samo z obsegom dela, temveč včasih tudi z bolj temeljnimi vprašanji razumevanja in poznavanja evropske zakonodaje na področju sorazmernosti. In še zadnja prosonica, prosim. Torej, eh, tu gre za smernice na področju potreb eh, pri reformah. In eh, Tu smo se sredočili na eh, sedem eh, relevantnih eh, sektorjev in pogledali smo si, kako države članice urejo teh sedem gospodarsko pomembnih sektorjev. In uh, na ta način uh, smo želeli omogočiti državam članicam tudi, da primerjajo torej, raven omejenosti uh, znotraj eh, nacionalnih eh, zakonodaj. Torej, to eh, ni zakonodajni predlog, ampak to je nekaj, um, kar nam bo omogočilo, da z državami članicami skupaj preučimo, skupaj preučimo možnost reguliranja nekaterih sektorjev in da se tudi izognemo um, nepotrebnim omejitvam. Torej, kateri sektori so to? torej odvetniki, računovodje, arhitekti, inženiri, nepremičninski agenti, turistični vodiči in patentni uradniki. Ene, pa, patentni odvetniki, turistični vodiči, nepremičninski agenti. Imamo vprašanje. Lucy Anderson in na to Nikola Dante. Hvala lepa. To je zelo zanimiva predstavitev in tudi v kontekstu predloga o preizkusu sorazmernosti. Torej, to sproža kar nekaj težkih vprašanj. V predlogu direktive, imate eh, zelo dolg seznam um, eh, vprašanja javnega interesa, ki upravičujejo to um, uredbo, ampak sprašujemo se, uh, če ste kaj izpustili. Torej, seveda je ključnega pomena, da imamo pošten in poglobljen notranji trg in da eh, protekcionistične ukrepe ne smejo biti dovoljeni, ampak eh, kako ste prišli do tega zelo dolgega seznama in ali tu še obstaja prožnost glede strukture uredbe za to, da zagotovimo, da bo ta uredba res primerna? Nikola Dante? Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Kaj te, to je eden izmed tistih primerov, kjer eh, govorimo o načeljih, eh, ko pa eh, gre za izvajanje, se vedno znajdemo v, v, eh, v težavah recimo v turističnem mestu eh, kot so eh, Firence, imamo turisti, veliko turističnih eh, vodičev in ti turistični vodiči prihajajo iz Anglije ali pa Litve in razlagajo o lepotah Firence jaz, ko potujem v London, si ne želim italijanskega vodiča, ampak angliškega vodiča, ki dobro govori italijansko. Torej gre za uh, dve temeljni načeli. Eh, gre eh, za odstranitev nepotrebnih ovir in pa za vzpostavitev pravega ravnotežja, tako da bi zaščitili verodostojne interese, ki obstajajo na nacionalni ravni. Torej, rad bi, vedel, eh, rad bi izvedel, ali je Evropska komisija storila karkoli, bi poenostavila zakonodajni okvir, ko gre za verodostojne interese nacionalnih ali pa lokalnih organov in uh, kateri so uh, neutemeljene ovire, ker gre za diskriminacijo drugih evropskih državljanov. Uh, Gospa Hrancova. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za to predstavitev. Moram reči, da je res eh, težko razumljivo, da leta 2017 eh, posamezniki, podjetja imajo težave z eh, priznavanjem poklicnih kvalifikacij v Evropski uniji, da imamo še vedno države članice, kjer so te poklici preveč regulirani in tako dalje. Torej, Eh, upam, da bo ta eh, nova evropska poklicna kartica in pa tudi mm, informacijski sistem eh, na ravni Evropske unije pripomoge k temu, da se to počasi odpravi. Res se sprašujem, kaj bi morali narediti? Morda eh, po vaši oceni, kaj je najpomembnejši del te nove direktive, kaj bo omogočilo, da torej spresežemo? In drugo vprašanje, zelo me zanima, katere so te države članice, teh pet držav članic, ki ste jih omenili prej. To bi me močno zanimalo. Um, so I'm again... Torej, tudi mene zanima malce več o teh petih državah, ki niso uh, izvedle zakonodaje. Torej, mene zanima, ali zakonodaje niso prenesle v nacionalno zakonodajo ali jo ne izvajajo. Torej, glede poklicne kartice, naprimer, kaj to pomeni, da uh, nimajo poklicne kartice, da je ne uporabljajo, da o tem niso obvestile komisije, da so obvestile, torej, kaj to pomeni. Uh, ne eh, skrbi me eh, število obvestil v vaši eh, bazi podatkov, mene bi skrbelo, če bi jih bilo manj, torej vseeno imamo trg s 500 milijoni ljudi in če bi, torej zato se mi število teh opozoril tudi ne skrbi. Torej, meni se zdi potrebno, da regulatori uh, izmenjujejo informacije, če z njimi razpolagajo in ne bi želela, da jih eh, pri tem kdorkoli omejuje. Torej, Nikola so sem prisluhnila, torej glede turističnih eh, vodičev, torej seveda ni dovolj, če ste turistični vodič, eh, morate tudi poznati področje, kjer, vodi, kjer ste vodič. To razumem. Uh, in eh, vem tudi, da imamo lahko razhajanja v mnenjih, eh, ampak eh, verjetno gorski vodiči vključujejo tudi inštruktorje smučanja, naprimer, in predpostavljam, da je to poklic, ki se na podoben način izvaja v različnih državah. Torej, eh, eno je, da ko ste turistični vodič, da pač eh, komunicirate, po drugi strani pa je, da morate poznati osebino. Torej, mene zanima, katerih pet držav eh, ne izvaja zakonodaje in katerih sedem ni posredovalo akcijskih načrtov. In če gre za iste države, me zanima, katere so. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, torej bom začel z zadnjo točko. Države, ki niso opozorile, to so Grčija, Španija, Cipr, Portugalska in Malta. Preverili smo Eh, torej situacijo doma. Eh, Malta je pred nedavnim posredovala sporočilo, ki se bo, torej je obvestila komisijo in to se bo pojavilo tudi v bazi podatkov, zaenkrat tega še ni v bazi podatkov, glede um, nacionalnih akcijskih načrtov, pa niso to nujno iste države, torej Portugalska, Grčija in Cipr so iste, ampak druge pa ne. Ampak um, Torej, te informacije so tudi na voljo na spletni strani komisije, kjer imamo vse nacionalne akcijske načrte in tisti, ki jih pač ni, so lahko razpoznavni. Mogel, moral bi pogledati, katere države so. Torej, države, ki ne izvajajo direktive, uh, Torej, glede na to, da je šlo z revizijo direktive, imamo eh, pač države, ki imajo drug, različna pravila glede tega in nekatera pravila morda ne bodo, niso bila eh, spremenjena. Eh, torej, poklicna kartica deluje v vseh državah članicah, torej, tudi sam sem se spraševal, kako je to možno, če nimamo ustreznega zakonodajnega uh, ukrepa, ampak itak imamo izvedbeno uredbo ki je neposredno izvedljiva, torej iz praktičnega vidika lahko rečem, da vse države lahko uh, obravnavajo EPC uh, eh, prošnje. Torej, to je vseeno dobro vedeti um, in tudi. Um, ta eh, sistem eh, obveščanja in opozarjanja eh, obstaja v državah članicah in se uporablja in glede reguliranih poklicov, torej razen sektorskih poklicov velja, da morajo države članice to še urediti. Torej, torej nasplošno lahko rečem, da te um, postopki eh, priznavanja delujejo, zato ker smo imeli že predhodno direktivo, torej eh, glavni urodi, torej EPC in pa sistem opozarjanja tudi delujejo in eh, sedaj mora komisija še zagotoviti, da bo do države članice tako na pravni kot na praktični ravni izvedle revizijo uredbe. Glede drugih pripomp, eh, ja, torej eh, predpostavljali bi, da po tako dolgem času ko smo imeli celo vrsto direktiv od leta 2005, tudi konsolidirano direktivo, torej bi si predstavljali, da je takšno vzajemno priznavanje kvalifikacij možno, ampak eh, pač vedno, ko se ko imate opravka z upravo, se lahko srečate z ovirami, torej eh, lahko imamo razne ovire od eh, prevodov dokumentov do zahtev po eh, uradno potrjenih dokumentih do pristojbin in tako dalje. In zato smo tudi uvedli Evropsko poklicno kartico, kajti na ta način je tudi vs ta uradni del precej uh, Eh, lažji. Torej, to je najpomembnejši del direktive, seveda, eh, ampak tu bi dodal še to, da je eh, priznavanje kvalifikacij pomembno zlasti v državah članicah, ki omejujejo dostop do določenih poklicov. Torej, manj države ovirajo dostop do poklicov, bolj bodo bo ti ukrepi učinkoviti. Uh, In zato je treba najti tudi ustrezno ravnotežje torej med interesom ljudi, ki uh, želijo imeti dostop do uh, določenih poklicov v vlastni državi in tudi, ko uh, grejo v druge države. Na to glede testa sorazmernosti. Uh, torej države članice in pa zakonodajalci boro, bodo morali narediti naslednje. Morajo bodo ugotoviti, kateri javni interes je treba zaščititi in kako lahko to storimo na najučinkovitejši način. Torej, če lahko uh, upravičimo določeno tve, z določenim tveganjem določene ukrepe, uh, Eh, ki bodo imele pač določen učinek na določen poklic, potem je to možno, ampak eh, te ocene je treba narediti eh, na zelo preudaren in poglobljen način. Eh, in to, je, to morajo narediti države članice. Torej, ta dolg eh, seznam eh, je pač neutralen seznam, ki ne prejudicira v nobenem smislu odločitev držav članic, torej to temelji na sodni praksi Evropske, sodišče Evropske unije. In predvideva vse um, ukrepe in vsa merila, ki morajo biti upoštevana, ko se takšna odločitev sprejema. Ampak eh, to zagotavlja samo to, da države članice, ko odločajo o tem, um, upoštevajo vse te vidike, zato da je odločitev eh, uravnotežena in sorazmerna. Torej, seveda to omogoča tudi specifičnosti, eh, eh, ki obstajajo na nacionalni ravni. Namen tega seznama je samo, da se zagotovi, da eh, se odločitve sprejemajo skladno z zakonodajo in skladno z temi merili. Na to, glede turističnih vodikov, to je samo en primer, kjer boste morda ugotovili, da je treba zelo pozorno proučiti potrebe vodičev, ki bi želeli pač eh, razpravljati in eh, voditi ljudi in govoriti ljudem o določenih eh, znamenitostih, če tudi ne prihajajo iz te države in pa ne potrebujemo državam, čla, držav članic, ki bi morale Mm, omogočiti eh, ljudem iz drugih držav, ki eh, želijo ta poklic opravljati. Hvala lepa za predstavitev. Še eno vprašanje imamo, ki je zelo pomembno, torej za EPC eh, e in pa. In podaljšanje porabe te kartice, ampak vidim, da kimate, nam boste verjetno o tem še kaj več povedati. Hvala lepa. Naslednji sestanek bo v četrtek, ko bomo glasovali, na to nadaljevali s delom.